Good afternoon, ladies and gentlemen. May Pozdravljeni, gospe in gospodje. Prosim, če se usedete, tako da bomo lahko začeli z delom odbora regij za danes. We'll begin... Hvala lepa. Začeli bomo s prijetjem dnevnega reda za sestanek našega odbora. Povedati moram, da so me prosili, če bi spremenila vrstni red točk na dnevnem redu zaradi prisotnosti nekaterih poslancev danes. Vrstni red točk 4 in 5 se zamenja, kar pomeni, da bomo najprej imeli izmenjavo mnen Svetovno banko, potem pa bomo govorili o predlogu uredbe o skupnih določbah CPR. Se s tem strinjate? Je to sprejemljivo za vas? Če ja, hvala. Ali lahko sprememo tako spremenjen dnevni red? Kaže, da ja, tako da je dnevni red sprijet. Nadaljujemo z najavami oziroma objavami predsednice, samo eno imam. In sicer, da smo imeli zelo uspešno misijo v Sloveniji. Gospod Van Nisteroj bo o tem poročal kasneje. Zdaj pa točka 3 na našem dnevnem redu. Gre za preučitev osnutka poročila o predlogu komisiji za povečanje finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditev njegovega splošnega cilja. Poročevalka je gospa Ruža Tomašič prvo izmenjavo mnenj smo že imeli in imamo že razpored oziroma roke za predložitev predlogov sprememb ter za glasovanje. Tako da dajem besedo gospe Tomašič, potem pa bomo nadaljevali s poročevalci v Sinci. Gospod Tomašič, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej naj povem, da bom govorila hrvaško. 2006 od, od 20. maja smo sprijeli proračun za finančno vojnico. Proračun znaša 140 milijonov evrov. Pričakuje se od držav članic, da pripravijo strukturne reforme, s katerimi bodo odrazile rast za in čim boljšo izkoriščanje sredstev iz skladov Evropske unije. Pomoč lahko pokriva različna področja. Sedanje, dosedanje izkušnje so pokazale, da so številne države članice zaprosile za podporo v okviru tega programa. In ti zahtevki zajemajo različna področja politike, naprimer upravljanje javni upravi, upravljanje z javnimi financami, trg dela, izobraževanje, zdravstvo, socialne storitve in finančni sektor ter dostop do finančnih sredstev. Pomemben podatek je, da je program za podporo strukturnim reformam ne podvaja obstoječih skladov, ampak se osredotoča na področja, kjer bo ustvarjala dodano vrednost, da, da da strokovnjakom podporo pri pripravi programov. V kohezijski politiki potrebujemo to vrstne programe, ki ustvarjajo dodano vrednost in moramo zagotoviti podporo državam članicam. Države članice so pokazale velik interes za to, kar ni presenetljivo. V poročilu povdarjam, kako je ključnega pomena, da države članice upoštevajo uporabo partnerskega načela in da vključijo v to tudi organizacije civilne družbe. Reforme naj bi spodbujali s to podporo in sledili tudi zahtevam oziroma ciljem evropskega semestra. Prav tako menim, da je povečanje finančne ovojnice za podporo strukturnim reformam mora potekati ne da bi to ogrozilo izvajanje drugih skladov. Glede na to, da imajo države članice že svoje pobude za to, predlagam, da se program za podporo strukturnim reformom osredotoči na ukrepe, ki bi omogočili izvajanje priporočil za posamezne države članice. Prizadevanje za strukturne reforme pomenijo tudi večji socialni razvoj za večje število novo ustvarjenih delovnih mest in boljšo konkurenco med sektori. Na ta način zagotavljamo tudi medinstitucionalno kakovost storitev in ohranjanje okolja. Take reforme morajo, morajo biti prilagojene posameznim državam, usklajene pa morajo biti z nacionalnimi reformnimi programi. Ob podpori držav in vlad nadaljevala pa bom v angliščini, to mi je bilo lažje pripraviti v angliščini. Podpiram instrument fleksibilnosti ki se lahko uporabi za financiranje, dodatno financiranje programa za podporo strukturnim reformam. V okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov kaže, da med leti 2019 in 2020 ne bomo mogli izplačati dodatnih sredstev brez dodatno dodeljenih proračunskih sredstev. V ta namen pa je treba revidirati večletni finančni okvir. Še prej pa je treba oceniti vse posebne instrumente, ki jih predvideva uredba o večletnem finančnem okviru ali MFF. Tako da bo lahko komisija financirala program za podporo strukturnim reformam. Nujno je, da dvignimo ravno zaveščenosti med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi organi, o obstoju SRSP-ja, tega programa za podporo strukturnim reformam, zato da bo to lahko usmerjeno v relevantne projekte, ki bodo v nacionalnem interesu. Evropska komisija namerava digniti raven ozaveščenosti o tem programu, tako na ravni držav članic in na ravni Evropske unije. Veselim se skupnega sodelovanja in upam, da bomo lahko sprejeli to poročilo, tako da bi lahko že septembra oziroma oktobra letos že začeli uporabljati sredstva iz tega programa. To je pomembno sredstvo za tiste države članice, ki ne kažejo še dobrih rezultatov na trajnostni način je treba uporabiti ta sredstva za to, da se tudi zmanjšajo ekonomske neenakosti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalka v senci, gospa Ivana Maletič najprej. Hvala lepa, gospa predsednica. Veseli me, da se vsi strinjamo, da so strukturne reforme nekaj, kar dejansko potrebujemo, če želimo doseči boljše rezultate v praksi. to mora biti naše jasno sporočilo tudi s predlogi sprememb. Namreč, da potrebujemo politično voljo za izvajanje reform v praksi. Ta politična volja in uspešnost pri tem je pogojena s sporazumom, z dogovorom med različnimi ravni družbe. Lokalni in regionalni organi morajo biti tudi vključeni, prav tako socialni partneri, tudi znanstveniki in drugi, ki jih to zadeva. Tudi zato, da zagotovimo trajnost in vzdržnost reform. Na koncu pa lahko v okviru tehnične podpore financiramo reformne programe med državami članicami če želimo doseči rezultate. Računamo na nacionalne vlade in lahko v uredbi zapišemo, da so nacionalne vlade tiste, ki odločajo, katere socialne partnerje bodo vključile v te reformne procese. Naše sporočilo mora biti jasno v predlogi spremem. To je edini način, kako lahko zagotovimo vzdržnost in ustrezne rezultate v praksi. To je torej kot prvo politična volja in podpora vseh delov družbe. Kot drugo, to je povezano z roke in rezultati, ki jih pričakujemo od strukturnih reform. Kaj želimo doseči? Ustrezno usklajenost med različnimi politikami ali naj povežemo strukturne reforme z evropskim semestrom in priporočili specifičnimi za države, ali želimo s tem okrepiti Evropsko monetarno unijo, ali je naš cilj, da to povežemo z reformami, ki so potrebne za večjo izkoriščenost in črpanje evropskih sredstev. Če Si zdaj pogledamo poročilo poročevalke, vidimo, da ta pravi, da se moramo nekoliko bolj osredotočati na reforme, ki so povezane s kohezijsko politiko. V tem predlogu to ni dovolj izraženo. Mogoče bi morali, mogoče bi bilo dobro, da napišemo, da podpiramo vse, ampak dejansko je to majhen instrument in ne moramo zajeti vsega. Odločiti se moramo, kaj bomo zajeli in česa ne. Saj ni možno v tem dokumentu rešiti vsega. In omeniti moram še naslednjo točko na našem dnevnem redu. To gre za spremembe uredbe CPR. Tukaj nam reč govorimo o uporabi rezerv za uspešnost In tukaj imamo strukturne reforme povezane s kohezijsko politiko. Ali se bomo torej osredotočili tukaj na gospodarsko koordinacijo, na EMU, ali bomo vse to pomešali? Kot rečeno, naša sporočila morajo biti jasna. Zlasti, ko razmišljamo o prihodnih programih, Kakšna bo prihodnost SRSP-ja, programa za podporo strukturnim reformam in kaj bo naša agenda? Naša sporočila morajo biti jasna. Danes govorimo in odločamo o prihodnosti. In o, govorimo tudi o rezervah za uspešnost in kako so te povezane s strukturnimi reformami. Ko govorimo o virih financiranja, me veseli, da imamo ta predlog komisije, ki pravi, uporabili bomo instrument za prilagoditev s temi 18 milijoni. Na podlagi razprav, ki smo jih že imeli, lahko vidim, da se vsi strinjamo, da moramo uporabiti ta instrument prilagodljivosti in ne samo tehnično pomoč iz kohezijske politike. Zato, ker tu ne gre samo za reforme povezane samo s kohezijsko politiko. Tu govorimo o še vseh drugih reformah, ne le o reformah povezanih s kohezijsko politiko. Torej, instrument prilagodljivosti, to je nekaj, kar potrebujemo. Ampak kakšno naj bo naše sporočilo za prihodnost? Ali bomo imeli posebno proračunsko postavko oziroma kako bomo to povezali s kohezijsko politiko in s tehnično pomočjo v prihodnosti? Tudi tukaj moramo biti jasni. Zdaj imamo pred seboj predlog Evropske komisije. Na to temo smo imeli že kar nekaj različnih poročil v tem odboru, v odboru za proračun in drugih odborih. Zdaj pa moramo res povedati, kakšno je naše stališče glede kohezijske politike v zvezi s tem instrumentom. Zdaj želimo videti, kaj lahko naredimo v prihodnosti. To je neke vrste vaja za prihodnost. In vprašati se moramo, kakšne naj bodo povezave. In v tem dokumentu moramo to jasno navesti. Hvala. Thank you very much. The next shadow report. Hvala lepa. Naslednja je gospa Krl. Eh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Mislim, da je treba znova ugotoviti sploh, o čem govorimo. Predlog za tak instrument eh, SRSP je podala komisija za to, da bi podprla države članice v, da pri izvajanju reform v njihovih državah. Tu ni pomoč v tem, da bi Evropska komisija iz, opravljala reforme za države članice. To naj bi bila pomoč za to, da dobijo države članice na um, razpolago strokovnjake za izvanje reform. Seveda imamo tudi sredstva znotraj tehnične pomoči, s katerimi so bile te pomoči zagotovljene. Zato mi ustrajamo, da je treba ta sredstva povezati s kohezijsko politiko. Zdaj pa je predlog uh, drugačen, čeprav ga še vedno obravnavamo mi, ampak tukaj finančna sredstva naj ne bi prišla iz tehnične pomoči. Hvala poročevalki, da je znova povedala, da naj bi bila sredstva iz tega zato namenjena iz instrumenta prilagodljivosti. Ampak, torej, čeprav je izvor dela pri nas, pa se tukaj ta pobuda sedaj nikakor več ne povezuje z kohezijsko politiko. Kohezijska politika ne bo sedaj namenjala sredstev za to. Zato bi jaz predlagala, da se neka, nekoliko odmaknemo od te močne vezi s kohezijsko politiko, zato da bomo prožnejši, tako da bodo države članice v sodelovanju z Evropsko komisijo dobile strokovnjake, ki bodo pomagali pri izvanju njihovih strukturnih reform. Tako da celoten postopek ne bomo le še dodatno zapletli. Ne gre res za to, da bi izvajali reforme, temveč gre za to, da zagotovimo pomoč da, pri tem, da se državam članicam pomaga pročiti, katere reforme so potrebne in izvedljive. Zato bi sama predlagala, da sklice, ta sklicevanja na lokalno in ro, regionalno oblast niso tako močno obesedena, kajti če bodo države članice že uh, obvezane, da pri uporabi strokovnjakov uh, se o tem posvetujajo že celo z lokal, lokalnimi oblastmi in strokovnjaki, potem bo vse skupaj postalo zelo togo in rigidno, neprožno. Priznavam, uh, da bila sem seveda eh, poročevalka za prvo poročilo o SRSP in tudi sama sem to razumela šele kasneje, ko sem se usedla za mizo z praktiki. Nekaj časa je trajalo, da sem doumela, kako naj bi to delovalo, ampak takrat sva z Dagmar to počeli skupaj in takrat sva potem stopili korak nazaj in rekli ja strukturne reforme morajo izvajati države članice na tak način, kot so same predvidele in kot so same želeli organizirati. Prav gotovo obstajajo različne, različni sistemi v državah članicah, ki predvidevajo različno raven udeležbo parlamenta in drugih deležnikov in seveda morajo države članice storiti to na svoj čist način. Ni pa naš interes, da bi tukaj dodajali ovire k uporabi instrumenta SRSP. Mislim, mislim, da bi morali biti pri tem nekoliko previdni. Še en komentar. Prav tako menim, da ne smemo sedaj to uh, obremenjevati s tem, uh, da sedaj vključujemo v to še prihodnje evrske države, kajti tukaj je predsednik uh, Juncker dejal, da bo maja, bodi si celo že 2. maja, skupaj z VFO predstavil predlog o uh, instrumentu za vključevanje v evrsko območje. To je najavil, vendar pa ni treba, da to vključujemo in omenjamo v tem instrumentu. Mislim, da je ta instrument uspešen. Problem ni v tem, da bi se počrpala vsa sredstva. Torej, jaz bi si želela tukaj vitko uredbo, ki ne bo zelo obremenjena in toga, zato da bi se lahko hitro začela izvajati, kajti sicer se lahko zgodi, da bo vse postopek trajal do oktobra in daljši kot bo postopek, potem uh, manj bo denarja, ki bo na voljo. In dlje, kot bomo porabili za proces odločenja v parlamentu in potem tudi za trialog, toliko bolj zapleteno bo vse skupaj. Zato menim, da bi morali sedaj nekoliko se uh, stopiti kakšen korak nazaj, predstaviti samo nekaj predlogov sprememb, ki jih je morda omenila že poročevalka in tako potrditi ta predlog, ne pa da vse skupaj izumljamo na novo. Uh, razprava glede eh, rezerve za uspešnost bo sledila že pri naslednjem poročilu. Kot veste, imam tudi jaz jasno stališče o njej, ampak morda lahko to stališče predstavim pri naslednji točki. Kaj pa se te točke tičke, bi predlagala, da smo tukaj čim eh, lahkotnejši v našem prostopku, tako, eh, pristopu, tako da bo predlog čim manj birokratski. Hvala. Hvala, gospod Jakovčič, v imenu Aldeja. Ja, hvala lepa, gospod predsednica. Kolegice Tomašič, Maletič in Kril so že povedale veliko tega, tako da tvegam, da se bo malo ponavljal. Pa to ni v mojem slogu. Če se navežem na to, kako so predstavile svoje stališča, bi se navezal predvsem na gospod Krel glede uvedbe evra in politike povezane z evrom v Evropski uniji. Strukturne reforme za države, ki jih morajo uvesti države, ki nimajo evro, so zelo povezane z njihovim gospodarstvom. To je zelo širok pojem, zahteva veliko denarja. Mm, Statistični podatki jasno kažejo, da razen Češke, Slovaške in Slovenije so vse ostale države, ki so vse, recimo temu, nove države članice, čeprav so to že dolgo. Niso konkurenčno gospodarstvo v celoti. Jaz sem za evro in si želim, da bi evro postal valuta za celotno Evropsko unijo, za celotno Evropo. Tiste države, ki želijo evro, Hrvaška je med njimi, menim, da če ne bo prišlo do nečesa novega, neke nove strategije, če je Juncker ne bo predstavil, verjetno lahko to sicer pričakujemo, verjetno ni slabo, če osredotočimo nekaj svoje pozornosti na to, kaj ti konec konca to pomeni. Pomeni, da na ta način ukrepimo konkurenčnost gospodarstva. No, jaz sem ekonomist, ampak eh, ne vem, če to ravno drži. Želel bi, da bi razpravljali tudi o tem danes. Menim, da je evro eden od velikih uspehov, trajnostnih uspehov Evropske unije in zato želim, da bi tudi ostale države članice postale članice evroobmočja. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospa Vana. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Danes zastopam gospod Teri eh, Ranke, ki je poročevalka v Senci za ta dosje in uh, dobila sem od nje določene uh, oporne točke, ki bom predstavila. V zelenih vrstah nam gre pri tem dosjeju za to, da preprečimo, tako kot pri EFSI, da bi se sredstva kohezijske politike uporabljala za uh, krpanje financijskih eh, luka na drugih področji, kar se skuša sedaj eh, doseči SRSP. Kar se tega tiče, smo zeleni glede tega zelo kritični. Menimo, da je najboljši način za večjo eh, koherenco in konvergenco držav članici prav kohezijska politika. Seveda pa je v osnutku poročila nekaj zelo zanimivih izhodišč, ki so po eni strani zelo toplo pozdravljamo predloge poročevalke, da bi se načelo partnerstva okrepilo in da bi se vključila lokalne in regionalne oblasti, eh, socialne partnere, predstavnike civilne družbe in tako naprej. Eh, vedno eh, nam je to zelo pomembno pri uporabi načela partnerstva. Mislimo, da je to treba ukrepiti. Prav tako pa pozdravljamo predlog, da bi se omejila dodatna sredstva iz instrumenta prilagodljivosti zeleni pa še zlasti menimo, da je treba, eh, menimo, da je treba se ogniti uporabi tehnične pomoči eh, za SRSP. Kako se bo komisija odločala, katere projekte podpreti in na kakšni podlagi? Zato potrebujemo merila in tudi jasna, jasne postopke. Naprimer, katere bodo um, projekti, ki bodo imeli prednost ker so naprimer vključili tudi eh, lokalne organ in eh, regionalne oblasti. Prav tako pa bi tudi moralo biti eno od meril eh, lasno sofinanciranje. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da nihče več od poročevalcev senci ni prisoten v dvorani. Želi kdo od člana odbora regije besedo? Če ne, Potem pa vabim naše goste iz odbora regi in ekonomsko-socialnega sveta, ki so poročevalci na enako temo. Najprej dajem besedo gospe Olgi Vihen, ki je poročevalka v odboru regi na to temo. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Hvala za vaše vabilo. Veliko veselje mi je, da tukaj zastopam Evropski odbor regiji. Sama sem poročevalka odbora regiji, ko gre za program za podporo strukturnim reformam. Torej, leta 2016 je bil ta program prvič eh, predstavljen. Eh, zdaj razpravljamo o spremembah. In eh, 22. marca smo naše poročilo sprejeli na plenarnem zasedanju. Gre za podporo za nujne strukturne reforme v Evropski uniji, torej za izboljšanje javne uprave na vseh nivojih. In to je pravzaprav mati vseh reform. To je tudi ena od prednostnih nalog Evropskega eh, semestra. Eh, priporočila po državah eh, se v veliki meri izvajajo in večina jih je pokazala na teritorijalne eh, probleme. Torej, tukaj eh, morajo eh, ukrepati tudi lokalni in regionalni organi. Gre potem tudi za krepitev lokalnih in regionalnih kapacitet, upravnih kapacitet in tako naprej. problem je v manj razvitih regijah na tem področju bolj uh, hud. Mi uh, smo um, sprejeli ukrepitev uh, strukturnih reform, uh, ampak z določenimi pogoji. Mi smo prosili tudi za to, da se reforme izvajajo v partnerstvu med različnimi nivoji vladanja in upravljanja in sicer uh, v kontekstu, ki se mi zdi zelo pomemben in ki ga je treba upoštevati. E, zdaj le imam tehnično težavo, uprostite, prosim. Mi smo zahtevali tudi to, da se reforme Eh, kot sem že rekla, izvajajo v sodelovanju z različnimi uh, ravnmi in na različnih nivojih in eh, veseli nas, da so te točke vključene tudi v vaše poročilo. Potem prosili smo komisijo, da bi podala enoten nabor smernic, tako da bi glede razvoja kapacitet veljale iste smernice za vse. zaenkrat eh, smo ugotovili samo, da iste dejavnosti ne bodo dvakrat financirali. Imeli bomo tudi eh, evalvacijo eh, samih rezultatov in če bo Eh, to eh, potrjeno, potem bo treba narediti eh, še en pregled in zagotoviti, da bo sredstev dovolj. Treba je ugotoviti, da danes, da do danes komisija še ni zagotovila vseh odgovorov, prav tako ne rokov, več kot 400 odgovorov, zahtev je bilo strani držav članic in ugotovljeno je bilo tudi, da je denarja premalo, torej sredstva, ki so na voljo, so nezadostna. In treba je ukrepati na strateških področjih. Poleg tega tudi transparentnost ni najboljša. Regije to obžalujejo. Um, Tukaj imamo tudi sistem PAS, ki eh, ni transparenten. To bo eh, potem ocenjeno leta 2020. Zdi se, da eh, se je komisija že odločila, da bomo ta sistem vseeno potrdili po letu 2020. Eh, vendar pa bo treba stvari po našem mnenju še bistveno izboljšati. Eh, Kar se tiče eh, reforme, je odbor regiji zelo kritičen. Eh, gre namreč za eh, neko kombinacijo subvencij iz tehnične pomoči in pa evropskega proračuna. In s tem se izvajajo večletne reforme. Poleg tega sredstev ni dovolj, ampak to morda ni najpomembnejši razlog, zakaj se reforme tako počasi izvajajo. Še en razlog je namreč ta, da eh, države niso prevzeli lastništva nad reformami in eh, zaradi tega se pojavljajo težave, veliko je tudi eh, pomankljivih kapacitet, potem kompleksnost pravil je zelo velika in vse kriterije je zelo težko izpolniti. Torej, to pomankanje lastništva samih držav je, pomeni, da se priporočila po državah ne izvajajo dovolj odločno. Predlog eh, komisije pa se s temi vprašanji ne ukvarja. Eh, predlagali so centraliziran eh, pristop, ki ne upošteva razlik med ureditvijo držav članic in ne upošteva tudi sodelovanja lokalnih in regionalnih organov. Treba je več narediti za partnerstva na različnih ravneh e, in mi to zelo zagovarjamo tudi v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Kohezijska politika v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira bi morala vključevati tudi strukturne reforme, seveda pod pogojem, da te reforme prispevajo k ozemeljski koheziji. In Zato je za kohezijsko politiko treba zagotoviti dovolj sredstev in odbor regije 1. februarja sprejel resolucijo, s katero zavrača predlog komisije, ki želi spremeniti uredbo o strukturnih skladih. Zato, da bi se podprle strukturne reforme. In v tej resoluciji vsega, Se naš odbor eh, sprašuje v zvezi s skladnostjo predloga komisije eh, s subsidijarnostjo, kajti kohezijska politika nima za cilj eh, samo strukturnih reform po državah članicah, ampak to, da se odpravijo neenakosti med državami. Mi si želimo bolj neposrednega upravljanja, Ampak eh, to, kar predlaga komisija, eh, pa eh, prispeva k ponovni nacionalizaciji strukturnih reform. Tematska koncentracija, kot je definirana, ni dobra in to nas skrbi. Sprememba uredbe bi privedla tudi do zamud in pa do pravne negotovosti. In naš odbor eh, obžaluje to, kako se odvija ta projekt. Mi ne moremo podpreti predloga komisije. In na tej podlagi smo predlog tudi zavrnili. Smo pa eh, pripravljeni, da se odvija ta projekt. Eh, tudi pred Evropskim sodiščem se upreti temu zakonodajnemu aktu v skladu z drugim protokolom, ko gre za načelo subsidijarnosti in pa eh, proporcionalnosti. Eh, gospe in gospodje, v imenu odbora regiji se zelo veselim našega vzajemnega sodelovanja na tem področju in najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za predstavitev, podrobno predstavitev tega mnenja odbora regij. Zdaj pa dajem besedo gospodu Palmieriju, soporočevalcu za ta dosje v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Beseda je vaša. Grazie, signora presidente, grazie, onorevoli membri. Da... Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, naš odbor je prijel dve zaprosili za posvetovanje strani parlamenta in pripravili smo mnenje. Na to temo skupaj s gospodom Ivaskom. Ta je bil odobren 14. marca. Na vaše zaprosilo smo torej pripravili mnenje s številnimi priporočili glede obeh predlogov komisije. In na to moramo gledati z bolj globalnega vidika. Potreba, da v celoti razvijemo ekonomsko denarno unijo, je v tem, da dosežemo resnično konvergenco za večjo blaginjo naših državljanov. To mnenje skupaj z nedavnim nedavno objavil za tisk našega odbora, da je na voljo več informacij in eh, dobite ga lahko ob vhodu v to dvorano. Prilagoditev strukturnim reformam je nujna za države članice, zato da bomo uporabili ob uporabi načel partnerstva in ob sodelovanju predstavnikov civilne družbe in drugih socialnih partnerjev. Ko sprejemamo odločitve na področju strukturnih reform, je treba v celoti uporabiti kodeks ravnanja, kot ga določajo evropski strukturni skladi in zadevne uredbe. Če želimo v celoti uporabiti načelo partnerstva, predlagamo, da bi uvedli novo določbo, po kateri države članice ne prejmejo sredstev, če ni vključila v odločanje civilne družbe in pri pripravi večletnega finančnega načrta. Želimo si pravega postopka, ki bi jasno navajal, da mora biti tudi civilna družba vključena v te postopke, kot pravi tudi gospa Maletič. Leta 2017 smo imeli 22 milijonov evrov v proračunu in več kot 200 zahtevkov smo prijeli od držav članic 18 milijonov evrov je bilo zajetih to. Povečam, pozdravljamo povečanje proračunskih sredstev, vseeno pa smo izrazili pomisleke glede uspešnosti in učinkovitosti tega ukrepa. Predlogi, ki, in to zaradi predlogov, kot so jih podale države članice. Financiranje programov mora potekati ne da bi to vplivalo na financiranje drugih pomembnih, iz drugih pomembnih skladov. Tako da se tukaj celoti strinjam s tem, kar je rekla gospa Tomašič. Popraševanje presega ponudbo in zato mora komisija delati na tem in jasno navesti pravila za to, da izbere reformne projekte, ki bodo zagotavljali enak dostop do finančnih sredstev. V poročilu so navedeni tudi kriteriji oziroma merila za izbiro. Tukaj bi morali imeti specifična priporočila posameznih držav članic v skladu s splošnimi cilji Evropske unije. V okviru evropskega semestra pa bi morali spremljati tudi ekonomski in socialni razvoj ter prispevati k ti programi naj bi prispevali k ustvarjanju novih in boljših delovnih mest tudi v storitvenem sektorju. Ključno s povečanjem sredstev za javno upravo in javne storitve oziroma službe. Poudarjamo tudi to, da bi moral program za podporo strukturnim reformam upoštevati ne le financiranje strani Evropske unije. Financiranje mora temeljiti na načelu subsidijarnosti in vse države članice morajo ravnati odgovorno in preudarno. Nekatere države članice še niso članice evroobmočja. Predlagamo, da moramo preučiti možnosti povečanja evroobmočja, zato je treba nameniti dodatna sredstva v ta namen, saj je to obveznost, ki je jasno navedena v pogodbah. Napredek, ki je bil dosežen v tistih državah, ki še niso članice evroobmočja, moramo spremljati na evropski ravni, priti pa mora tudi do izmenjave dobrih praks v celotnem procesu. Zato naš odbor predlaga, da naj bi imeli neko platformo za komunikacijo, ki bi bila ad hoc. Hvala lepa, hvala za mnenja tako odbora regije kot odbora za ekonomsko-socialne zadeve. Slišali smo poročevalce v senci, zdaj pa dajem besedo predstavnikom. Evropske komisije, gospa McCarthy, ali vi? Izvolite. Uh, thank you very much. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Če se strinjate, bi dala nekaj komentarjev. Najprej bi se želeli zahvaliti poročevalki za osnutek uh, poročila in osnutek uh, zakonodajne resolucije, ki predlaga uh, in vključuje spremembe, ki jih predlaga komisija, kar zadeva e, programa za podporo strukturnim reformam. Prav tako se zahvaljujemo vsem za kar so storili um, na tem področju. Dovolite, da izpostavim in razjasnim nekaj vprašanj, kar zadeva predlog spremembe. Namreč našo spremembo smo omejili na to, da bi bila čim manjša. Zakaj? Zato, ker je bila uredba potrjena šele lanskega maja, tako da ne obstaja niti še, še leto in si ne želimo preveč spreminjati besedila, ki je bil plod dolge razprave, zato da se je dosegel dogovor o različnih členih prvotne uredbe. Torej se z našimi spremembami omejujemo na res potrebne spremembe. Uh, To, kar pa je po našem mnenju resnično potrebno, je, da se upošteva povečanje proračuna na, za 80, na 80 milijonov zaradi če dalje večjega popraševanja v dveh krogih izvajanja SRSP. Drugi element pa je bil ta, da smo želeli uh, up, uh, eh, določiti postopek uh, za države zunaj evrskega območja, ki se želijo temu območju pridružiti. Veliko smo slišali o gospodarski vzdržljivosti in vzdržnosti in to je bil tudi eden od razlogov, zakaj se osredotočamo na to, da bi pomagali uh, državam zunaj evrskega območja, kajti po finančni krizi je bilo seveda očitno, da države članice niso dovolj časa posvetile temu, da bi bile ustanove dovolj vzdržne, da bi bile kos krizi. Zato In to je še zlasti veljalo za neevrske države članice, ki morajo biti pripravljene na vključitev v evrsko območje. To je torej ozadje za spremembe, ki jih predlagamo. Kar zadeva podporo našemu uh, predlogu, smo veseli vaših prispevkov, prav tako pa z veseljem opažamo, da več vprašanj, ki je bilo izpostavljenih, uh, je že bilo obravnavanih med pogovori o SRSP. In takrat smo skupaj razumeli, uh, kakšna naj bi bila razlaga načela par, o partnerstvu, ki je bila vključena tudi v, v prvi predlog SRSP. Šlo je zatorej eh, za kompromisno rešitev o tem, kako bi lahko bili vključujoči pri našem pristopu. Struktura, ki obstaja pri našem pristopu, je naslednja. Želimo imeti učinkovit mehanizem, ki bo dobro deloval. Pri tem mehanizmu seveda imajo vlogo tudi regionalne in lokalne oblasti, torej v že obstoječem mehanizmu. V skladu z drugim uh, členom uredbe o SRSP je predvideno, da naj bi bila zagotovljena podpora nacionalnim organom, ki vključuje tudi organe na lokalni in regionalni ravni. In s tem je potem povezan duh partnerstva. Torej, to je že vključeno v prvotnem predlogu. Prav tako smo z veseljem slišali, da se je treba osredotočiti na to, da se podpre javno upravo. Menimo namreč, da je to pomemben del našega dela in vidimo, da v državah članicah obstaja veliko popraševanje potem, tako da tudi tega si želimo mi. Če bo potrebno, lahko seveda povemo tudi, nekatere primere našega dela, če bi potrebovali torej takšne primere, da boste razumeli, kakšno pomoč smo že zagotavljali v okviru obstoječega mehanizma. Če povzamem, v tej fazi lahko rečem, da smo zadovoljni, ko slišimo, kakšno podporo izražate v vašem odboru za naš predlog in veselimo se že nadaljnih razprav o tej temi. Hvala lepa. Hvala vam. Gospa Tomašič, se boste odzvali in sklenili razpravo. Hvala lepa. Samo zahvalila bi se vsem, ki so sodelovali pri tej razpravi. Pričakujem seveda dobro sodelovanje tudi pri dokončnem oblikovanju tega poročila. Hvala lepa. Krasno. Hvala lepa. Kot sem že rekla, smo eh, že danes imeli, smo že imeli prvo izmenjavo mnen, danes smo imeli širšo razpravo z našimi partnerji iz od, ekonomskega in socialnega odbora, iz odbora regi in s uh, eh, pomočjo poročevalcev v Senci. Torej, vemo, da gre za nujno zakonodajo in celoti podpiram to, kar je povedala gospa Krel, namreč, da je pomembno, da ta predlog odpremo, če želimo dejansko videti njegove učinke. Zato pred, smo predlagali naslednji, naslednje roke za ta dosje. Rok za predložitev predlogov sprememb je ponedeljek 14. maja, konec dneva, torej popovdne ob 5. uri na ta način bi potem lahko glasovali o tej nujni zakonodaji na seji 20. junija. Torej bom prosila vse, da pripravite predloge sprememb. Zahvaljujem se poročevalki in tudi vsem ostalim, ki ste se vključili v razpravo. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Kot sem že omenila, bomo pravzaprav najprej se pogovarjali s predstavniki Svetovne banke o prednostnih nalogah in pristopih za prihodnje izvajanje kohezijske politike. Svetovna banka pripravlja poročilo z naslovom ponovni razmislek o zaostajajočih eh, regijah v Evropski uniji, torej eh, regijah, ki zaostajajo v Evropski uniji na ta način pa želi Svetovna banka prispevati k politični razpravi, ki naj bi pospod pospešila gospodarsko rast in odpravila neenakost med številnimi regijami v EU. Pozdravljam gospoda Bodeviga, se opravičujem, če sem napačno izgovorila vaš priimek, to se mi veliko krat zgodi. Pozdravljam pa tudi Tomasa Farola, torej oba predstavnika Svetovne banke, dobrodošla v odboru za regionalne zadeve. Na volju imate kakšnih 20 minut, skupaj torej, oba skupaj 20 minut, potem pa bo temu sledila še razprava med predstavniki oziroma člani odbora za regionalni razvoj. Verjetno bodo imeli kakšna vprašanja za vaju in bomo se že veselili vajnih odgovorov. Kdo od vaju bi želel začeti? Hvala lepa, sem Kristjan Bodevik. Zelo dobro ste zgovorili moje ime. Nadzorujem delo, ki ga upravlja Svetovna banka v Evropske uniji na področju vključujoče rasti. Svetovna banka je pred več leti pripravila poročilo, ki je upeljal termin Evropa kot konvergenčni motor ali stroj. Če pročujemo regije po svetu in ugotavljamo, da ni nobene uh, regije, ki kje, kateri bi bila konvergenca hitrejša kot v Evropi. Razlog za to pa je seveda Evropska unija. Eh, seveda so ta termin konvergenčni stroj ali motor številni že kritizirali ali pa so pravili, da ta stroj ne deluje več tako, kot je včasih, zato smo to začeli znova preučevati. In seveda preučujemo zlasti vidik regionalne konvergence in kohezije. Tako da smo v tem kontekstu opravili to delo, ki ga bo pravzaprav predstavil kolega Tomas Farol. Poročilo, o katerem eh, govoriva, bo objavljeno na začetku maja, tako da imava torej to priložnost, da se z vami pogovoriva o nekaterih ugotovitvah in resnično nas naju zanima izmenjava mnen, kaj ti menimo. Meniva, da lahko ponudimo pogled na to, kar se dogaja v Evropski uniji, ampak to je zanimivo tudi z globalnega vidika, da lahko razumemo diskurs o konvergenci znotraj Evropske unije. Tako da s tem dajem besedo Tomu Farolu. Hvala lepa, hvala, da ste nas povabili sem. Upam, da bo tale predstavitev delovala. Torej, če smem začeti s to prosonico, vidite eh, BDP na prebivalca v regiji NUC3. Mislim, da je to lahko presenečenje za vse vas. To je torej, ilustracija dejstva, ki ga vsi poznamo. Eh, Gospodarstvo ki rezultat oziroma eh, gospodarska proizvodnja ni enakomerno razporejena po svetu. Seveda si ne bi želeli, da bi bilo vse enakomerno, tega tudi ne bi pričakovali, ampak seveda ta porazitev ima določene posledice, namreč za politično in socialno kohezijo. Če obstajajo hude razlike um, pri gospodarskih rezultatih nekega območja, to vodi do določenih posledic. In kot ekonomist moram povedati, da ima to tudi posledice za skupne gospodarske rezultate rezultate, ekonomske rezultate. In na začetku želim povedati, da obstajajo različne, velike razlike v regijah in to spodkopava potencial za celoten gospodarski rezultat v Evropski uniji. Pri reševanju tega problema pa ima veliko vlogo prav kohezijska politika. Kot je Kristjan povedal, je ta konvergenčni stroj eh, ali pa motor v Evropi še vedno zelo močan, vendar pa se sooča z določenimi izzivi. Tukaj ponazarjamo konvergenco. Eh, tukaj vidite koeficient variacije. Eh, torej, Od leta 2000 do, do krize smo videli, da se je dogajala močna konvergenca zelena, eh, linija kaže eh, eh, raven držav, potem pa rumena raven regij. In kriza je temu konvergenčnemu procesu naredila konec. Šele zdaj smo priča ponovnemu obujanju te konvergence. Oranžna linija kaže, kaj se dogaja oziroma kakšna je konvergenca med državami znotraj regije NUC3. In tudi To kaže, da se eh, eh, dogajajo neke strukturne spremembe na področju urbanizacije in tehnologije, ki eh, sta skoncentrirani v določenih regijah. In ta trend se bo verjetno še nadaljeval. Še nekaj stvari je zelo pomembnih, ko govorimo o našem poročilu oziroma ko govorimo o prejšnjih poročilih. Torej, veliko zahtevamo od naše konvergence. Najprej vidimo tukaj konvergenco na področju tehnologije. Veliko govorimo o vlogi tehnologije in robotov, ki pravzaprav kradajo delovna mesta, ampak ta proces traja že dolgo časa. Zdaj vidimo, da v zadnjih 20 letih uh, vidimo hudek, hud upad. Ro, uh, ročnega dela in če dalje več uh, delovnih mest, ki so kognitivna. Uh, Eh, in seveda sedaj vidimo ponovno vračanje k eh, veščinam in spretnostem in to ima regionalne posledice. Podjetja, ki eh, delujejo na tehnološki meji in ki imajo najbolj kvalificirano delovno mesto, se prav tako osredotočajo na določene regije in to znova spodkopava naše delovanje v smeri konvergence. V tem poročilu govorimo z, eh, predvsem o regijah, ki zaostajajo. Pri kohezijski politiki pa iščemo načine, kako bi a, eh, našli odgovore za te regije tukaj vidimo dve tipa regij, ki zaostajajo. Ne vem, če je to dobro razvidno, ampak pri kohezijski politiki leto 2015 obstaja pobuda za zaostajajoče regije, kjer smo imeli regije z nizkim dohodkom, te so označene z violično, gre za revne regije na srednji, vzhodnji Evropi, potem pa imamo še regije z nizko rastjo, ki so predvsem na jugu Evrope, označene so zeleno. Želimo pokazati, da te, te vrste regij se močno razlikujejo. Tudi eh, znotraj skupine regij z nizkim dohodkom obstajajo pa pomembne razlike. Naprimer, če primerjamo določeno, določene regije na Polskem ali pa v Romuniji in jih primerjamo z Bolgarijo, obstajajo precejšne razlike. Če si sedaj pogledate eh, eh, vektorje rasti in če bi se ti vektorji nadaljevali, bi videli preobrat med regijami z nizkim ki mi rastmi. Leta 2025 bodo te regije nizke rasti padle pod raven regij z nizkimi dohodki. Z vidika kohezijske politike uh, to pomeni dve sporočili. Tiste regije uh, morajo dejansko iziti iz uh, pasti srednjega prihodka. Za uh, regije nizkega dohodka pa je resničnost taka, da ta, uh, hitrost konvergence ne bo trajala večno. In torej treba se izogniti tem, tej pasti srednjega prihodka in a, razmisliti, kako bi se lahko nadaljevala rast tudi potem, ko se doseže določena stopnja. Glavni izziv, ko govorimo o tej pasti srednjega dohodka, je povezano z uh, produktivnostjo, torej z če dalje večjo produktivnostjo in z ustvarjanjem delovnih mest. Naj izpostavim le nekaj vidikov. Na levi vidimo tukaj regije nizke rasti in na sredi vidimo regije nizkega dohodka. Seveda v teh slednjih vidimo visoko rast produktivnosti. Sočasno Eh, pa je tam zelo malo upada delovnih mest. V regijah nizke rasti pa je produktivnost nekaj, kar stagnira in število delovnih mest opada. Če torej vidimo rast produktivnosti, gre to na račun delovnih mest in to je eden od bistvenih izzivov, ki jih je treba premagati. In v tem poročilu pravimo, da je bistveno prav to za politike in za cilje v teh regijah, da se te, ta gospodarstva premaknejo v menjalne sektore, kajti trenutno se osredotočajo predvsem na nemenjalne sektore, na zadostitev lokalnemu popraševanju in videli smo v času krize, da to ni nekaj vzdržnega. Preden pa nadaljujemo, za to razpravo in za zgodbo o nizkem dohodku in nizki rasti moramo nujno povdariti, da ti dve vrsti regij se soočata z nekaterimi skupnimi izzivi, vendar pa eh, pristopi ne morejo biti enaki. Kot sem že omenil, imamo vprašanje oziroma težavo, da se bo konvergenca upočasnila. Hkrati pa so tukaj tudi težave na področju rezultatov trga dela. Število delovnih mest se zmanjšuje tudi v teh regijah, če tudi je produktivnost večja. In veliko težav nastaja tudi z nizko zaposlenostjo žensk. Deset odstotna nižja je udeležba žensk v delovnih procesih v teh regijah kot v poprečju Evropske unije. V, Evro, v Italiji, na primer, je udeležba žensk in zaposleno žensk kar 20 odstotkov nižja kot drugot po Evropi. In to lahko predstavlja zelo vel, velik problem oziroma veliko možnost za krepitev produktivnosti. Drug vidik je, da so socialni rezultati v teh eh, regijah uh, tudi slabši in počasnejši kot drugot. Če si pogledamo BDP na uh, prebivalca, na osi X, na osi osi IPS pa vidimo eh, indeks socialnega napredka. To je kazalnik, ki meri socialne rezultate, torej kakšne so zadeve na področju zdravja, enakosti, veščin, dostopa do informacij, eh, priložnosti za posameznike, da izboljšajo svoj status. In tukaj vidimo, da so te regije nizke rasti in res eh, nizke nizkega dohodka označene za zeleno in oranžno. In obe, regiji, obe vrsta, vrsti regij zaostajajo za drugimi. Seveda se bo s produktivnostjo stvar izboljšala, ampak ti rezultati potem imajo vpliv znova na rast. Menimo, da je to pomemben cilj, ne le da se spremlja gospodarska rast, rast BDP na prebivalstva z vidika kohezijske politike, moramo gledati tudi na socialne rezultate. Torej, sporočilo iz tega poročila za kohezijsko politiko je naslednje. Če presegamo torej konvergenco na področju BDP na prebivalstva, bi lahko kohezijska politika učinkovito zasledovala dva cilja. Kot prvo, da se eh, cilja na potencial regij, še zlasti potencial, da se ustvarjajo delovna mesta. In kot drugo, je treba biti pozoren na enako vrednost priložnosti oziroma enakost priložnosti, torej da se uporabi merilo socialnega napredka, tako da posamezniki, kjerkoli že živijo, imajo enake možnosti kot drugot. Ne bom se tega spuščal v vse podrobnosti, ampak zamisel ekonomskega potencijala ni nova. To je del eh, razmisleka o kohezijski politiki od njenih eh, začetkov. Gotovo, če si boste pogledali prejšnjih poročila, je to tudi izredno omenjeno. Kar zadeva uporabe te politike in izvajanja politike na terenu, pa so stvari teže. S tem poročilom uh, pripravljamo ekonomski model, s katerim želimo pričakovati oziroma predvidevati, kakšni bodo rezultati regij na, na podlagi njihovih danosti, danosti na področju človeškega kapitala, umeščenosti, torej lokacije, ter tudi fizičnih in sektorskih danosti. Bistvo tega je, da skušamo predvideti, kaj pričakujemo v neki regiji. Lahko bi imeli neko orodje, s katerim bi lahko napovedovali pričakovane rezultate v nekem programskem obdobju. Kohezijska politika pa bi morala doseči dvoje kot prvo bi morala glede na danosti pomagati regijam, da izkoristijo vse njihove priložnosti, hkrati pa, da gradijo in izgrajujejo ostale danosti na daljši rok. Tukaj vidimo še nekaj zemljevidov, s katerim ponazarjamo, kaj želimo povedati. Prvi zemljevid je rezultat gospodarskega in ekonomskega modela. Zelene in temnejše zelene države so tiste, ki imajo višji BDP na prebivalstva. Te, um, violične in temnejše violične države pa so države, ki imajo nizko rast ali nizke dohodke. In to je pač nekaj, kar bi pričakovali iz trenutnih razmer. Na desni pa vidite potem razliko med tem, kar bi pričakovali, da bo BDP na podlagi modela in kakšen v resnici je. Ta slika je zanimiva iz več razlogov. Po eni strani zato, ker če si pogledate celo Evropo, vidimo, da je kakšnih sto regij, ki ne izkoriščajo svojih potencijalov v zadostni meri. Če bi ta potencijal v celoti izkoristili, bi takoj indeks BDP lahko dvignili za vsaj 9 odstotkov, kar je veliko. To pomeni, da je v številnih regijah Evrope še ogromno potencijala, da presežejo trenutno stanje. Kot drugo, če razmišljamo o tem, kako bi lahko osredotočili kohezijsko politiko in njene prednostne naloge, vidite, da recimo tiste regije, ki so obarvane z eh, violično Romunijo in Bolgarijo, naprimer, iz modela bi razumeli, da boste imeli v bolgarskih regijah še veliko možnosti za izkoriščanje trenutnih danosti. Številne romunske regije pa bi morale pravzaprav uh, svoje BDP graditi na daljnoročnejši izgradnji svojih danosti. Kaj želimo reči? Vse regije morajo seveda izkoriščiti te danosti, ki jih imajo, hkrati pa morajo graditi na daljnoročnejših potencijalih. Ampak eh, želimo, da bi vsaka regija razumela, katere so njene danosti in da bi razmislila, kje bi dejansko lahko na najboljši način uh, zagotovila kratkoročne uh, rezultate in tudi seveda uh, daljnoročnejše rezultate. Tako je treba nekako uravnotežiti prednostne naloge in to smo skušali prikazati tudi s to schemo. Sporočilo je naslednje. Kohezijska politika izvaja najrazličnejše um, stvari in se posveča najrazličnejšim področjem. Še zlasti sedaj se osredotoča na pametno specializacijo, na naložbe, uh, osredotoča se na sektorje in podjetja. In seveda se mora ta fokus nadaljevati, ampak sočasno pa je treba se bolj posvečati tem prečnim temam, ki dejansko krepijo danosti v posamezni regiji. V tem poročilu naprimer govorimo o petih glavnih področjih politik. Gre za makrookolje, za regionalno poslovno okolje, za urbanizacijo in veščine, pa tudi za ustanove tukaj poročilo zelo jasno pravi, da moramo s kohezijsko politiko se bolj posvečati tem petim področjem, kar ima posledice za instrumente in za usklajevanje kohezijske politike z drugimi politikami in drugimi finančnimi instrumenti. Še nekaj prosojnic nam je ostalo in če dovolite, bi samo omenil nekatero teh političnih področji. Če namre, najprej govorimo o poslovnem okolju. Uh, kritično pomembno je to področje, še zlasti, ko govorimo o prehodu v nemenjalni sektor. Kaj preprečuje vlagateljem, da se bi premaknili v ta nemenjalni sektor? Uh, tukaj govorimo predvsem o vel, oziroma samo o velikosti podjetij. Seveda je v teh uh, regijah, ki zaostajajo, velikost podjetij manjša kot drugod. Po tistih regijah, ki uh, z nizko rastjo, so uh, podjetja še zlasti majhna. Veliko zanimivega dela je bilo nedavno opr bilo opravljena pri uh, pripravi kazalnikov za podjetja znotraj Svetovne banke in ogotovili smo, da obstajajo tukaj velike neenakosti v poslovnem okolju, ne le med državami, ampak tudi med, državami znotraj neke, eh, med regijami znotraj neke države. In analiza kaže, da bi izboljšava poslovnega okolja bistveno uh, prispevala k večjim dobičkom, večji rasti in večjim naložbam. Če bi se torej izboljšalo regionalno poslovno okolje, bi to bistveno pripomoglo k rasti teh regij. Sedaj pa eh, vidimo še eh, rast prebivalstva v Romuniji. Za violično vidite, da so ta mesta, ki imajo vsaj 30 tisoč prebivalstv. To kaže, da se pravzaprav eh, prebivalstvo koncentrira v sekundarnih uh, Eh, mestih, ampak hkrati se prebivalci selijo v urbana naselja, torej eh, podeželje se prazni. To um, seveda predstavlja določeno sredstvo, ki pa se v Evropi ne izkorišča. Kohezijska politika tako ali tako že v veliki meri uh, posveča pozornost mestom, ampak mogoče bi bilo storiti še veliko več. Uh, Eh, namreč menimo, da bi se bilo treba dodatno usmeriti na to, da bi se preprečilo nekatera izkrivljanja, ki vodijo do neočinkovite suburbin, sub, urbanizacije, hkrati pa je treba povečati in okrepiti povezave med mesti in ostalimi področji. Naslednje področje, ki ga povdarjamo, so veščine in znanje tukaj vidimo rezultate eh, študije PISA v letu 2012. Zeleno so italijanske regije, rumeno pa ponazarjajo eh, primerjave med državami. Tukaj vidite, Italija je država, kjer je proces bolj dramatičen kot drugot, ampak vidimo hude razlike med državami in v Evropi. Najbolj uspešne regije v Italiji so pravzaprav poravnane z povprečjem EU, medtem ko najslabše eh, regije, ki so se najslabše odrezale pri PISA 2012, pa so nekako na ravni najslabših eh, regij v Evropi. To je zelo pomembno, ko govorimo o tem, da morajo biti regije in prebivalci konkurenčni. Torej, seveda se treba še naprej osredotočati na veščine, ampak ne gre zgolj za tercijalno izobraževanje in za prekvalifikacijo. Namreč eh, zelo pomembno je tukaj zastaviti dolgoročne strategije, ki bodo zaobjele vse stopne izobraževanja. Potem pa je tukaj še um, področje, ki mu rečemo element v sobi oziroma tisti element, ki ga je zelo težko artikulirati. To so ustanove. Posod govorimo o tem, ne le v Evropi, posod po svetu, tudi znotraj Svetovne banke. Seveda so ustanove zelo povezane in v veliki meri vplivajo na uh, ekonomske rezultate, vendar pa je to težko vrednotiti. Sporočilo je, da imamo znova spet velike razlike v ustanovah med regijami in veliko potencijale za izboljšave na tem področju. Če bi vse regije lahko prišle vsaj na neko poprečje, bi že videli bistvene spremembe. Ampak, če zaključim, zadnje sporočilo, ki bi ga želel dati, je naslednje. To poročilo trdi, ne le kar zadeva ustanove, ampak nasploh, da je treba kohezijsko politiko bolj osredotočiti na regije. In ko govorimo o institucijah, Uh, se, te, se to ne bo doseglo z to vrstnimi poročili, prav tako ne bo se to doseglo z politikami, ki imajo stroga pogojevanja ali pa strogimi postopki in pravili. Potrebno je zagotoviti, da bo neka regija oziroma neke lokalne oblasti dejansko prevzela odgovornost za razvoj lokalnih politik, hkrati pa, da bodo deležne močne tehnične pomoči in podpore od drugot. Uh, pobuda v programu za regije, ki zaostajajo, kaže določene obete pri tem in mislimo, da ko prehajamo v naslednji programsko obdobje, da bi morda kohezijska politika ta vidik morala okrepiti. S tem bi zaključil to poročilo. Rekel, rekel je že Kristjan, da bo objavljeno čez nekaj dni oziroma tednov preučujemo pa tudi poročilo o vključujoči rasti, ki je bilo pravzaprav pravkar objavljeno in je morda enako zanimivo za vas. Eh, hvala za to predstavitev. Ali imamo slona tudi tukaj v dvorani? Eh, zdaj bodo besedo dobili naši kolegi. Prvi bo gospod Van Nistelrooy, potem gospa Mali Tič in drugi. First part of your... Hvala za to predstavitev. Eh, sicer sem jo na začetku malo zamudil, ampak zdi se mi pomembno to, kar ste povedali, še posebej, ko gre za veščine, za um, poslovno okolje. To so pomembne stvari. Moj vtis je, da je to povezano z evropskim semestrom in eh, z reformimi načrti ter priporočili za države članice. Torej bolj s tem kot pa s kohezijsko politiko, ki jo zdaj izvajamo. E, mi imamo zdaj tematsko koncentracijo in način, kako merimo rezultate. Tukaj gre bolj za energetsko tranzicijo in podobna področja. To postaja e, veliko breme za kohezijsko politiko. Ali lahko poveste kaj več? o tem, o strukturnih spremembah eh, v državah. Imamo eh, program komisije za podporo tem spremembam, ali lahko tukaj določene stvari povežemo in združimo. Mogoče bi v tem bila rešitev. Ne govorimo o pristopu od spodaj na vzgor ali eh, od zgoraj na vzdolj. Kaj vi mislite? ekonomska reformna politika, regionalna politika, o čem tukaj pravzaprav govorimo. Hvala, gospa Maletič, izvolite. Bomo najprej zbrali vse komentarje in vprašanja in potem boste lahko odgovorili. Gospa Maletič, najlepša hvala, hvala tudi za vašo predstavitev. Veseli me, da imamo še eno študijo ki kaže na to, da je kohezijska politika uspešna, da daje dobre rezultate in tudi vaš zaključek je bil, da se neenakost med državami zmanjšuje. Ste pa seveda eh, dobro predstavili tudi to, da se povečujejo neenakosti znotraj držav članic. Mm, zelo mi je bilo všeč eh, tudi to, kar ste povdarili na koncu, namreč, da bi morali uh, imeti razvojne strategije, ki bodo podprte strani tehnične pomoči in podpore in ki uh, bodo izvajane na lokalni ravni z instrumenti kohezijske politike. Moje vprašanje je povezano s tem. Uh, uh, pametno specializacijo ste tudi omenjali. Ko gre za izvajanje pametne specializacije, to poteka med centralno vlado, eh, med industrijo in tako naprej, izkorišča se eh, industrijski potencial, ni pa toliko sodelovanja regij in lokalnih organov. Strinjam se s tem, kar ste povedali specializacijo bi morali izvajati tako, da začnemo spodaj, da gre od spodaj na vzgor in da sodelujejo tudi vsi akteri na lokalni in regionalni ravni. Torej, lokalna uprava, eh, ki naj se povezuje z različnimi institucijami, eh, eh, s civilno družbo, podjetji in tako naprej. Torej, da se bodo ljudje, ki v neki regiji živijo, sami odločili o tem, kakšen razvoj želijo in potem se to poveže s pametno specializacijo. Ampak eh, to je treba izvajati znotraj regije in v sodelovanju z eh, sosednjimi regijami. To je en del vprašanja. Eh, imam pa še drugi del. Zanima me, ali tudi vi na te stvari gledate podobno. No, pa še drugi del, kot sem rekla, tu se navezuje na vprašanje tudi gospoda Van Nistelrooja in sicer povezave s strukturnimi reformami. Ne moramo doseči pravih rezultatov prek kohezijske politike, če ne bomo spremenili in reformirali sistema kot celote. Ampak zanima me, kako to ustrezno kombinirati in vse skupaj uskladiti. Hvala. Hvala, gospa Karel, izvolite. Ähm, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pravzaprav me ne preseneča, da je izobraževanje, usposabljanje v regijah, ki zaostajajo, pomemben dejavnik. Zanimalo pa bi me, kakšno je vaše stališče, ali bi torej morali izkoristiti možnosti kombiniranja ESF in EFRE e oziroma razvoja z, um, sklada za razvoj podeželja, zato da bi se okrepila um, možnost izobraževanja in vidik izobraževanja, kakšen bi torej vaš uh, nasvet. In rekli ste tudi v državah, ki zaostajajo, oziroma v regijah, ki zaostajajo, da je pravzaprav nezaposlenost žensk bistveno večja kot z, uh, moških. Ampak, če nasplošno razumem, je brezposelnost eh, v teh regijah dramatično višja kot v drugih. zdaj ne želim tukaj uh, razlikovati bistveno med moškimi in ženskami, kajti oba spola sta prizadeta, ampak iz vzhodne Nemčije poznam situacijo, da ko smo začeli izvajati uh, proces uh, restrukturiranja po ponovni združini, združitvi, da so takrat pravzaprav številne ženske prostovoljno uh, post, uh, opustile službo, zato da so delovno mesto lahko dobili moški, ker je bilo za nje težje prenesti, da so brezposleni. Nočem tukaj zdaj posploševati, ampak če bi sedaj ženske podprli pri vstopu na trgu dela ali ne bi to zgolj poostrilo situacije, kar zadeva brezposelnost ali kje pravzaprav vidite vi prednosti. Kajti po mojem mnenju bomo prednosti videli šele takrat, ko bomo dejansko da lahko ustvarili pogoje za živahen trg dela. Seveda sem vedno za to, da se ženske in moški enakopravno udeležujejo in vključujejo na trg dela prosim, ne razumete me narobe, ampak skušam razumeti, kako bi lahko to organizirali na pozitiven način za regije in kakšen bi bil potem, kakšna je bila torej prednost za te regije, če bi se eh, na trg dela vključilo več žensk. Eh, hvala. Eh, <clears throat> hvala za izredno kvalitetno predstavitev, ki mislim, da nam je lahko veliko uporo pri našem nadaljem delu hkrati pa zelo jasno predstavi, kako pomembna je kohezijska politika in ko bomo v naslednjih tednih, mesecih govorili o bodoči kohezijski politiki, upam, da bomo imeli to potrebo pred očmi, pa tudi tisti, ki režejo denar za proračun, kajti vidimo, da je kohezijska potrebna, politika potrebna tako v državah z višjim BDP-em, nižjim BDP-em in na nek način eh, delamo to konvergenco znotraj Evrope. Popolnoma se strinjam, da je eh, ključna preokupacija pri regionalnem razvoju to, da najdeš svoje prednosti, svoje danosti, baziraš na tem, to, kar je konc koncev neko okolje tudi zgradilo in da je zelo, zelo pomembno, da dobijo tudi regije po principu subsidijalnosti dovolj pristojnosti in pa tudi sredstva, da lahko to, ta svoj razvojni preboj eh, tudi naredijo eden od ključnih podarkov, ki eh, je izpostavljeno, je eh, potrebe po veščinah in eh, tu mislim, da se je treba zelo zgledovati tudi po šolskih sistemih in v šolskih sistemih narediti te spremembe, kajti ko smo gledali brezposelnost v, in korelacijo med šolskimi sistemi in pa brezposelnostmi v državi, je bilo zelo vidno, da je največja brezposelnost tam, kjer je najmanj eh, povezave med gospodarstvom in pa šolstvom v, tudi v obliki izobraževalnega sistema, vključno z dualnim sistemom, ki je eh, v nekaterih državah eh, skrajno podcenjeno. Mislim, da je tudi zelo pomembno to, da skozi kohezijsko politiko in skozi odgovore na takšne izzive imamo še vedno kohezijsko politiko kot gonilo, driver, driver za vse spremembe ki so potrebne v, narediti znotraj države. Zato mislim, da je ta tež toliko bolj pomembna. Imam pa eno vprašanje za vas, kar se tiče eh, izpostavitve urbanizacije. E, je na nek način iz vaše predstavitve zaznati kot na nek način e, dat v spredje mesta kot gonilo razvoja. Sam imam pri tem določene zadržke, kajti sam mislim, da vekolikor bomo pozabili na podeželje, in pa na širitev tudi eh, digitalnih veščin na podeželje, vključno z kvalitetnimi širokopasovnimi povezavami, z usposobitvijo ljudi na podeželju, se bomo še bolj soočali s problemom, ki se nam v zadnjih letih zelo dogaja v Evropi, da se ljudje selijo iz podeželja v mesta, iz revnejših eh, regij v bogatejše eh, regije in iz revnejših držav v bogatejše države. To mislim, da je tisto, na kar je treba biti zelo pozoren in enostavno sredstva kohezije vlagati v tiste regije, ki imajo težave razvoju, kajti nasprotnem problemu, eh, primeru se bojim, da se bomo kaj hitro začeli ukvarjati z velikimi problemi urbanih središč, kjer so lahko ti problemi na koncu bistveno bolj zahtevni za rešitev in pa tudi bistveno večja sredstva rabijo kot to, da razviješ tudi ruralna območja. Hvala lepa. The floor is yours. Hvala, gospod Olbricht. No, znano je mnenje Svetovne banke o konvergenci in eh, eh, številne institucije tukaj imajo dvome v zvezi z učinkovitostjo konvergence sam sem vse čas eh, poudarjal, da je konvergenca nekaj zelo pomembnega, ampak očitno se s tem ne strinjajo vsi. Imam pa vprašanje. Eh, veliko se poudarja regije iz skupine NAC3 in pa srednje velika mesta. Mi, eh, čakamo tudi na predloge drugih institucij v zvezi s tem. Ali je predlog ta, eh, da se osredotočimo na srednje velika mesta in regijo oziroma regije iz skupine NUC3, eh, ker je tam rast eh, precejšna, 40 odstotna, če sem prav razumev, ali naj sploh ne bi naredili tega prenosa na skupino NUC2? Hvala. Gospa Breso, izvolite.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 Moje vprašanje je naslednje. Manj razvite regije so ponavadi v državah, kjer obstaja zelo drugačen, kjer obstajajo številne razlike tudi pri gospodarskem eh, razvoju, naprimer v Italiji. Imamo pa tudi države, kjer so praktično vse regije eh, slabo razvite in to um, povzroča številne probleme, naprimer, ko gre za nizke dohodke, uh, potem za socialne prispevke uh, in v vseh javnih uh, sektorjih uh, so uh, dohodki zelo slabi. In to potem tudi povzroča, da eh, te regije zelo težko poskrbijo za svojo konkurenčnost. Po evropskih pravilih pa se ne sme eh, drugače obravnavati oziroma drugače vzpostavljati davkov za podjetja, naprimer, ker bi to eh, kršilo mednarodno konkurenčnost in ustvarilo prednosti za ene in slabosti za druge. Na jugu Italije imamo tudi zelo nizko eh, stopno zaposlenosti. To lahko eh, razložimo tudi z delom na črno. Poleg tega je tam tradicija povsem drugačna kot v drugih državah. Naprimer eh, imamo kulturne dejavnike, ki vplivajo potem šibka zaposlenost eh, žensk, eh, veliko je brezposobnosti ali pa dela na črno, kot sem že rekla. In s tem je povezana tudi kulturna težava. Eh, zato bi eksante pogojevanje morda tukaj prišlo prav. Merci, madame la présidente. Je, je, je voudrais poser une question à... Gospod Moskuh, e, najlepša hvala za vašo predstavitev, hvala za vse informacije. E, sam bi govoril o prioritetah za izvajanje kohezijske politike. Vaša institucija e, dodeljuje posojila državam, ki so v težavnih okoliščinah, ki so v težavnih okoliščinah, Eh, so torej države v razvoju. In eh, zanima me, kako je z državami na jugu ali pa naprimer s karibskimi državami. Tukaj imam v mislih predvsem Haiti. Zanima me, kakšna je tam danes situacija po vseh težavah, s katerimi se je Haiti v zadnjih letih eh, soočal, eh, ko so imeli orkan, potres in tako naprej. Eh, zanima me, kako ste ukrepali in pomagali v tem primeru. Well, no to so bila torej vprašanja članov in članic odbora regi. Zelo različna so bila ta vprašanja. Oprostite, še eno vprašanje. Gospod Rope vam bo zastavil zadnje vprašanje. Gospod Rope, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Niste me opazili, da sem dvignil kartico že prej, ko sem se želel javiti k besedi. Nekaj komentarjev v ideji imam in tudi nekaj vprašanj. Situacija v različnih državah je različna in držav ne moremo primerjati, nekatere so večje, druge manjše, eh, nekatere imajo eh, veliko regij, druge manj ali pa nobene, nekatere so bolje razvite od drugih. Eh, imamo tudi različen zgodovinski kontekst. In tudi pri zagotavljanju informacij smo drugačni. Hvala za vse vaše informacije. Veselim se že rezultatov vašega dela in veseli me, da ocenjujete evropsko kohezijsko politiko kot pozitivno. Evropska unija je največje kohezijsko območje na svetu in konvergenca pomeni, da je kohezija uspešna. Moje vprašanje pa je zelo specifično. Moja država, pa nasplošno Balske države in uh, Malta, sam prihajam iz Litve, no te države nimajo regij. Ali mislite, da to uh, zaustavlja kohezijo? Je to pozitiven ali negativen dejavnik? Uh, pogosto se v državah, kjer ni regij, hitro razvijajo samo glavna mesta. In zato se ustvarjajo zelo velike neenakosti. Uh, včasih se eh, regije oziroma obrubna območja od glavnega mesta razlikujejo kar za štirikrat. Osemsto tisoč eh, ljudi oziroma prebivalcev je kriterij za to, da se neko območje upošteva kot regija. Ali mislite, da je to dober kriterij ali eh, bi morali upoštevati tudi velikost države? vi ste države primerjali eh, predvsem na podlagi BDP-ja. Ali mislite, da je BDP eh, zadosten primerjalni kazalnik? Vzemimo naprimer državo, ki je dosegla 75 odstotkov evropskega povprečja. To je pravilo, eh, ki je bilo dogovorjeno na ravni EU. Torej, če država doseže ali regija doseže 75 odstotkov evropskega poprečja, ni več revna, ampak lahko je pa dohodek v tej državi trikrat nižji od poprečja. Ali je torej BDP zadosten primerjalni indikator? Ali ne bi morali upoštevati tudi indikatorja dohodka? Ljudje neposredno občutijo predvsem mm, dohodek, ki ga dobijo, denar, ki ga imajo. In eden od kolegov je že omenil tudi vlogo skupne kmetijske politike eh, pri konvergenci in koheziji. In eh, sam bi zastavil podobno vprašanje. SKP je ogromen in pomemben projekt, ki je povezan s kohezijskim območjem. In zanima me, kaj vi mislite o tem. Potem pa še zadnje vprašanje ali mislite, da obstoječa kohezijska politika prinaša najboljše možne rezultate ali mislite, da bi morali kohezijo pospešiti in v ta namen bi potem morali uvesti dodatne faktorje, ne bi smeli govoriti samo o izboljšanju poslovnega okolja ali pa institucionalnih struktur. Mogoče bi morali Eh, uporabiti tudi Junkarjev načrt v tem smislu. To bi lahko pomagalo k izboljšanju kohezije. Določena območja v Evropi imajo kar preveč eh, podjetij, industrije in tako naprej in ta območja se soočajo z drugimi težavami, z onesnaženjem in tako naprej. Hvala še, gospod Hetman. Hvala. Obljubljam vam, da moje vprašanje ne bo dolgo. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil vaši predstavitvi. Slišal sem tudi predlog, da bi periferalne regije morale vlagati v podporo institucij poslovnega okolja in tako naprej, zato da bi razvile boljše možnosti. Imam pa še eno drugačno vprašanje za avtoreti študije ali ste razmislili tudi o odgovoru na naslednje vprašanje. Iz prakse vem, da imamo periferne regije, ki so periferne že deset let in ki so veliko uh, koristi dobile od kohezijske politike. Se pa te regije eh, razvijajo, urbanizirajo, podpirajo veščine, uh, in uh, ustvarjajo tudi najboljše možno poslovno okolje. Poleg tega podpirajo svoje institucije. Ampak te regije še vedno zaostajajo. Ali ste se kdaj vprašali, zakaj je temu tako? Hvala. Hvala. No, to pa so bila zdaj vsa vprašanja, ki so bila tudi zelo raznolika. Zelo bomo veseli kakršnih koli dodatnih informacij, ki jih boste še podali k svoji predstavitvi. Eh, zdaj pa me zanimajo predvsem vaši odgovori. Hvala. No uh, Hvala za besedo. Zelo težko bom v petih minutah odgovoril na vsa ta tako raznolika vprašanja. ampak se bom potrudil po najboljših močeh. Eno zadnje vprašanje je bilo, da nekatere regije delajo vse prav, pa še vedno zaostajajo. Proces je dinamičen in odvisno je, kje se v tem procesu nahajate. Eh, še posebej, ko govorimo recimo o eh, srednjeevropskih, vzhodnoevropskih eh, državah, kjer se mora proces konvergence še zgoditi. Verjetno bo prišlo do konvergence teh regij z evropskim povprečjem, ampak verjetno bomo dolgo časa priča tudi divergenci. Eh, ker se razlike med regijami tudi hitro povečujejo. To je en del zgodbe. Drugi del pa je naslednji. Lahko se trudimo v konvergenci, ampak dejstvo je, da ne bodo vse regije dosegle istega nivoja. Eh, to je odvisno tudi od tega, kje se nahajajo, kako gosto so poseljene in tako naprej. In to, da bi imeli ciljno usmerjene politike eh, za dvig eh, potencijala regij, je pomembno. Ne moramo pa od vsake regije pričakovati istih rezultatov. In ta eh, odgovor vem, da je nezadosten, ampak to je osnovni razlog. Potem je bilo še nekaj vprašanj. Eh, ki so zadevala eh, regije NUC 2 in 3. Glede tega naj povem naslednje. Mi v našem poročilu eh, trdimo to, da so ena stvar meritve, kako se meri konvergenca in zato imamo neko standardno regijo. Po drugi strani pa govorimo tudi o uh, ukrepanju, kje se politike izvajajo. Eh, včasih eh, pravimo, da težave na trgu prinašajo nove priložnosti. In to lahko velja tudi v tem primeru. Včasih lahko rešitve najdemo na regionalni, lokalni ravni, včasih na nacionalni ravni. In ne bom govoril o nasprotju med NUC 2 in NUC 3. Mislim pa, da bi eh, morali ukrepati na najbolj primernem nivoju. Zavedati se je treba tudi dejstva in mislim, da se ga, da je rast. Uh, in visok dohodek v NUC 2 eh, lahko tudi ehm, eh, torej, da ne pokaže to vsega, kar se dogaja v regiji. Lahko imamo hitro rast, hitro rast BDP-ja, poleg tega pa se dogaja hkrati divergenca eh, na ravni gospodinstv, na ravni posameznih prebivalcev. stvari moramo obravnavati na različnih ravneh. Eh, in eno glavnih eh, sporočil je, da ne razmišljamo samo o BDP-ju na prebivalca, ampak tudi o ravneh eh, neenakosti, potem o socialnih rezultatih, socialni uspešnosti, priložnostih za človeški kapital, da razmišljamo tudi o okolju. Te stvari bi morali bolje vzeti v obzir. Kar se tiče mest. O tem smo tudi že govorili in glede mes bi rad povdaril eh, še nekaj. Sekundarna mesta so pomembna, to povdarjamo tudi v poročilu, ampak eh, moramo se osredotočiti na ta mesta, pa ne na račun eh, regije, ki je v ozadju. Moramo pogledati, kakšno vlogo mesto igra za to, da lahko koristi prenesemo tudi na regijo in obstajajo dokazi, da regije v bližini mest eh, načeloma imajo boljše rezultate kot bolj oddaljene regije. Ampak vprašanje je, kako to uravnotežiti, da bo mesto eh, nek, eh, neko gonilo rasti, ki se bo širila potem tudi v regijo. Zato potrebujemo tudi ustrezno povezovalno infrastrukturo. Pa ne govorimo samo o uh, veliki infrastrukturi. Uh, gre za povezovalno infrastrukturo tako znotraj mest kot uh, izven mest in pa tudi za IT in druge vrste infrastrukturo. Poleg tega predlagamo tudi vlaganje v poslovno okolje, v veščine, in kako je to usklajeno s kohezijsko politiko, kakšen je najboljši način za doseganje dobrih rezultatov. Naj povem še par stvari v zvezi s tem. Če oduzamemo tisto skupno makro okolje, moramo povedati, da so mesta že del tega poslovno okolje, je vključeno in v regijah, ki zaostajajo, je bilo opravljenega nekaj dela na tem področju. Eh, torej, odpravljajo se omejitve na eh, ravni lokalne uprave in tako naprej. Eh, Makro okolje pa je težje vprašanje, ker gre tukaj za strukturne zadeve. Mislim, da bo Kristjan potem spregovoril nekaj več o veščinah. Eno glavnih sporočil glede veščin je, da se skušajo integrirati različni instrumenti znotraj kohezijske politike in tudi izven nje. Tako da proučimo, kako bolje koordinirati te instrumente. Na operativni ravni pa je treba pogledati, kako pri financiranju programov eh, lahko tudi povežemo različne instrumente. Zaenkrat se bom jaz tukaj ustavil in predal besedo Kristjanu. Hvala. Thanks a lot, Tom. Um, let me... Hvala lepa. Naj se osredotočim na dve vprašanji. Najprej strukturna širša slika političnih reform in kohezijska politika. Od spodaj na vzgor gledano z vedike teh regij Vidimo, da je napredek tako na lokalni kot na nacionalni ravni. To sicer vemo vsi v tej dvorani, ampak vseeno moramo to prepoznati tudi z vidika politike. Zdaj smo v postopku sodelovanja s Hrvaško, eh, Slavonji, Baranji in Semu. Sprašujemo se, kaj narediti s projekti tam in kako zagotoviti, da ta regija, ki zaostaja, kako naj naredi napredek. V razpravah z lokalnimi uradniki se je jasno pokazalo, da v dob, da je le določen del v rokah lokalne skupnosti in lokalnega upravljanja ostalo na nacionalnih ravnih. Torej, kako naj to obravnavamo? Kako naj združimo te poglede in postopke? kako naj oblikujemo in, instrumente tako, da bodo med seboj sodelovali. Veliko je podrobnosti, ampak z filozofskega vidika in z vidika politike je jasno, da moramo to prepoznati. Druga stvar pa so znanje in spretnosti. Vsi se strinjamo, da je vlaganje v izobraževanje, v znanje in spretnosti zelo pomembno in to je stvar regionalnih in nacionalnih vlad. V tem poročilu tudi na široko pišemo o tem, kaj naj bi to zajemalo. Ne gre samo za povezavo med delodajalci in tistimi, ki ponujajo poklicno izobraževanje. Seveda, to je jasno, ampak Gre za to, da vidimo velike razlike med osnovnimi znanji in spretnostmi, ki so potrebne za uspešnost na prihodnjem trgu dela. Velike razlike so po Evropi, nekaterih državah članicah je delež mladih, ki so odlični v izobraževalnem sistemu in ko vstopajo na trg dela, imajo težave velikokrat prihajajo iz težkih socialno-ekonomskih razmer in prihajajo iz regij, ki zaostajajo. Eden od najpomembnejših korakov je, da zagotovimo, da otroci, ki prihajajo iz zaostajajočih se regij, ne bodo imeli težav pri kognitivnih znanjih in spretnostih, ko bodo vstopali na trg dela treba je diagnosticirati in ugotoviti, kakšne so te razlike ter jih razumeti. Če si pogledamo piso, vidimo samo primerjavo rezultatov med državami. Ne govorimo pa o tem, kako se s tem spopadajo otroci, ki prihajajo z različnih ozadi. Razpravo o znanju in spretnosti o človeškem kapitalu, v okviru kohezijske politike in napredka regij je nujnega pomena. Trg dela in naša agenda je bilo drugo vprašanje. Tukaj ne gre za to, da vsi pridobimo, oziroma da eni pridobijo, nekateri izgubijo. Z povečanjem uspešnosti in konvergence v regijah bi pričakovali ustvarjanje novih delovnih mest in da ni več ovir za ustvarjanje novih delovnih mest. Veliko krat pa pride do ovir, tudi če so ustvarjena določena delovna mesta in pri tem je ta agenda zelo pomembna, ko gre za dostop do teh delovnih mest. To ni tako imenovana zero-sum game. Vlagati je treba v ljudi, zato da bodo lahko izkoristili delovna mesta, ki bodo na voljo v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Hvala za predstavitev in za priložnost, da smo lahko opravili to razpravo. Vsem hvala za sodelovanje v razpravi, tako da zaključujemo s to točko na dnevnem redu. Mogoče bomo imeli ponovno kdaj priložnost da spregovorimo o tem. Še enkrat hvala za ta vprašanja. Kot rečeno, zelo pomembno je, da prisluhnemo vam, da slišimo tudi vaš glas. Res hvala. I, I... The, the, the Knjiga bo išla 2. maja oziroma 2. tednu maja in bomo zagotovili, da dobite tudi vi svoje izvode. Hvala lepa. Ja, prosila bom sekretarjat, da ostane v stiku z vašim uradom. Zelo zanimivo bo za nas, da bomo videli to predstavitev. Hvala lepa, gospe in gospodje. Zdaj pa nadaljujemo z našo naslednjo točko na dnevnem redu. To je prva izmenjava mnen o predlogu Evropske komisije o spremembi uredbe o skupnih določbah. Imamo dva soporočevalca, gospa Konstant Skrel in gospod Van Nistelrooy, ki je že tukaj. Danes, kot rečeno, prva izmenjava mnen. Odbor, ki je odgovoren, je naš odbor, odbor Regi. Nekaj časa smo morali počakati, da smo prijeli naše odgovornosti. Kar nekaj mnen od drugih odborov, skoraj polovica odborov smo prijeli naše oziroma njihove pripombe. vsi, vsa ta mnenja so bila pripravljena zato, ker se res zanimajo za to temo. Začenjamo torej s prvo izmenjavo mnen in dajem besedo soporočevalcema, ki bosta predstavila svoje poročilo. Gospod Van Nisteroj. Najprej naj predstavim svoj prvi vtis tako kolegom kot Evropski komisiji. Imeli smo besedilo predloga, podpredsednik Dombrovski nas je obiskal v našem odboru, imeli smo dobro izmenjavo mnen in rekli smo tudi, da obstaja jasna povezava med kohezijsko politiko in kohezijskimi skladi na eni strani ter evropskim semestrom in nacionalnimi strukturnimi programi in programi priporočili specifičnimi za države. Razmislili smo o tem, kateri instrumente bi lahko delovali. Govorili so tudi o pilotnem projektu. Dobro, lahko poskusimo. To je besedilo, ki se bo še bolj intenziviralo v prihodnosti. No, bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost ko bomo govorili tudi o večletnem finančnem okviru in drugih uredbah. Vprašanje pa je, kako to počnejo. Glede plati financiranja sem še vedno zmeden in podpredsedniku sem zastavil vprašanje v zvezi s tem. Prašal sem ga, do kje bo prišlo do teh sprememb v strukturnih reformnih politikah? Kje se bo to predlagalo? Zakaj naj bi imeli odnos med kazalniki uspešnosti? In nisem dobil odgovora. Ni bilo jasnih povezav med instrumenti tudi od generalnega direktorata regijo nismo dobili dovolj informacij. Tudi na plenarnem zasedanju smo zastavili ustno vprašanje, glede na to, da nismo dobili odgovora od podpredsednika Domrovskega. In marca, ko smo izpostavili to vprašanje, smo želeli odgovor. No, in v ovojnici je 21 milijard. Kako zdaj naprej? Nekaj ciljev je bilo že doseženi, nekaj ciljev celo vnaprej in mogoče lahko že pred letom 2020 bolj fleksibilno porabimo ta denar. In odgovora prav tako nismo prijeli. Fleksibilnost, prilagodljivost, ne, Ne eno, ne drugo. Ali naj spremenimo uredbo? No, jaz sem ugotovil, da je komisija kot črna luknja in ne moremo govoriti z enim generalnim direktoratom in potem to pride do kolegija. Govoriti moramo s kolegijem. In komunikacija ni dobra. ne vem, kako naj to povem drugače. Ni možno, da se parlament zaletava v zid, da zastavlja vprašanja in ne dobi ustreznih odgovorov. Menim, da moramo počakati in na to, da vidimo, kaj bo v predlogu za večletni finančni okvir. Zmeden sem, zataknil sem se, kdo mi bo lahko pomagal? Konstanca? Uh, Mrs. Krell. <laughs> Dobro, gospa Krell. Um, also, eigentlich bin ich an der Stelle. Pravzaprav bi bila bolj naklonjena k temu, da bi nediplomatsko predlagala, da bi komisija pač umaknila ta predlog. Zakaj ne? To bi nam prihranilo veliko dela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 Tudi vprašanja bi nam prihranilo. Lambert jih je deloma že omenjal. Gre za vprašanja, ki so na mizi že od nekdaj, pa nismo nikoli dobili odgovora. In težko sem razumela, ja, komisija je kolegi, krasno, ampak če imamo gospoda Dobrovskega, ki to predstavi v odboru kot podpredsednik komisije, gospa Kreco pa je pristojna za ta dosje, ker je pristojna za regionalno politiko in midva kot poročevalca sva želela govoriti z obema dvema komisarjema, zato sva dobila sporočilo iz kabineta gospoda Dombrovskega, da je edina pristojna za to gospa Krecu. Potem se meni seveda zastavljajo zgolj vprašanja pred očmi. In če to odmislimo, naj povem, da mi ni jasen niti celoten postopek. Lambert je že omenil, da Eh, je rezerva za uspešnost zdaj razdeljena v ovojnici za državo. Ne poznam regije ali države, ki ne bi želela, da ne bi dosegla ciljev za to, da bi bila dejansko upravičena do te rezerve. Zakaj to ne deluje? Zaradi upočasnjenega izvajanja um, in zaradi tega države članice niso na to pripravljene že zdaj. Ampak uh, rezerva za uspešnost naj bi bila na voljo najkasneje od začetka naslednjega leta. Seveda se to eh, potem povezuje z proračunskim vprašanjem. Imamo letne tranše, ki so načrtovane v proračunskem postopku v trenutno veljavnem večletnem finančnem okviru. In tam še ni predvideno, da bi pred koncem leta 2019 sploh bila na voljo sredstva za rezervo za uspešnost. Kako, prosim, lepo bomo potem sedaj pripravili novo uredbo, ki sredstva iz rezerve za uspešnost, ki še ni na voljo, izuzame za to, da bi s tem financirali pilotne projekte po jutrišnjem. Kako naj bi bilo to skladno z proračunskim postopkom in eh, neodvisno od tega se sprašujem, kako naj bi zakon, ki je začel veljati, bil spremenjen retroaktivno in bi pravzaprav rezervo za uspešnost znova vzel državam članicam, ne glede na to, ali so cilje izpolnile ali ne. In to na prostovoljni ravni. Pri tem pa se to sploh ne sprašuje regiji. Postopek mi sploh ni jasen. Kako naj bi zdaj v zvezdni državi članici prisilili regije, da bi vrnile ta sredstva. Ta vprašanja sem imela že prejšnjič, ko smo se o tem eh, pogovarjali v tem odboru in sem jih zastavila komisiji, vendar so odgovori doslej bili vedno nezadovoljivi. In če sem iskrena in to ponavljam, kar sem povedala že prvič, od Evropskega parlamenta, od tega odbora ne morete zahtevati, da bi 21 milijard evrov preden bomo imeli nov predlog za večletni finančni okvir na mizi, vrnili Evropski komisiji, ki potem ne sodeluje eh, in ne opravlja skupaj stvari z državami članicami, temveč bo o tem odločala sama in potem lahko reče, da saj teh sredstev sploh ne potrebujemo znotraj kohezijske politike. Tukaj potrebujemo vsak evro za prihodnjo kohezijsko politiko. Ne vem, kaj bo naslednjo sredo pisalo v novem predlogu o večletnem finančnem okviru, kar zadeva kohezijsko politiko. In ne moremo torej predtem dati signala, da smo komisiji pripravljeni predtem vrniti sredstva. In povedati moram iskreno, tukaj ne vem, ali živimo v neki kristalni krogli ali kaj, kaj ti po tem, kar slišim, ni nobene države eh, članice v tej evropski skupnosti, ki bi bila navdušena na tem, da ja, jaz bi to naredila, jaz sem priprava, prosim, pred, parlament, podprite predlog komisije. Torej, danes bi si želela nekaj odgovorov, ampak če komisija zdaj tega ne bo umaknila, uh, dokler ni znan predlog o VFO, kar se seveda zna zgoditi, absolutno ne bom podprla tega predloga. Omen, Lambert je že omenil, da bi lahko pripravili tukaj javno zaslišanje, tako da bi slišali sploh kakšno je stališče regi in da bi slišali tudi mnenje nekoga, ki se spozna na pravne učinke, ki bi ga potem lahko vprašali, kakšna je pravna situacija, kako bi to sploh lahko izperjali. In Če bi tukaj potem odgovori vseh bili pozitivni, še vseeno potrebujemo odgovor na to, kakšen naj bi ta sploh postopek bil, ali sploh lahko vrnem ta sredstva nazaj komisiji. Mislim, da ti postopki v predlogu sploh niso razjasneni in dokler odgovorov na to ni, nisem pripravljena tukaj dati pozitivnega mnenja ali pa pripraviti pozitivnih predlogov sprememb. In mislim, da se glede tega z Lambertom povsem strinjala. Hvala. Uh, uh, Dobro, zdaj pa, zdaj smo slišali predstavitve soporočevalcev, ki v bistvu pravita, da je veliko nejasnih vprašanj, na katere ni bilo jasnega odgovora od Evropske komisije. Lahko dam besedo predstavnikom Evropske komisije, da mogoče poskusijo odgovoriti na nekaj teh vprašanj, potem pa nadaljujemo s poročevalci v senci. Kaj te danes? Imam tukaj samo predlog za posebno predstavitev. To sta predlagala soporočevalca. Po tem mislim, da se bomo kar vsi strinjali, da res potrebujemo to posebno predstavitev. Evropska komisija, imate kakšne odgovor, gospod von Breska? Izvolite. Uh, uh, Hvala, predsednica. Hvala tudi poslancema za predstavitev poročila. Jaz se pa bojim, da ne bom uspel odgovoriti na vsa vaša vprašanja, ampak naj poskusim vsaj osvetliti naš predlog. Mislim, da mi ni treba poudarjati, kako pomembne so strukturne reforme. Mislim, da se vsi strinjamo o tem. Ampak mi gledamo na ta instrument tako, da ta predstavlja priložnost za države članice, ki na čisto prostovoljni podlagi lahko, če menijo, da je to prava pot, lahko uporabijo del ali celotne znesek rezerve za uspešnost za strukturne reforme. Mislim, da moramo prepustiti to opcijo, to možnost državam članicam. Lahko pride namreč do situacij, ko programi ne bodo dosegli mejnikov. In namesto, da bi država članica izgubila ta denar, bi imela raje možnost, da porabi ta denar znotraj te iste države članice. Zagotovo ta denar ne gre nazaj komisiji, se pravi, da lahko porabi ta denar za druge namene. Tako mi to vidimo. Menimo, da bi to možnost morali dati državi članici ni pa nobene prisile za države članice ali za regije. Saj bi denar morali vzeti ven iz programov in ga dodati k reformnim zavezam. Ekonomski in socialni partneri, regionalni partneri pa bi morali biti vključeni v posvetovanje o spremembi tovrstnega programa pravila, uredbe in eno je temeljno načelo kohezijske politike, se mora spoštovati in sicer partnerstvo v programu. Poleg tega menimo, da je to zelo poučen pilotni program za čas po 2020. Zato je komisija to predlagala kot pilotni program, saj iz razprav, iz pogajanj lahko potegnemo že veliko naukov za vrste reform, kako postavljati mejnike in cilje, kakšni so lahko kazalniki za ocenevanje izpolnjevanja zavez. Tako da bi bilo zelo korisno, če bi že pred uveljavitvijo novega večletnega finančnega okvirja leta 2021 na voljo nekaj konkretnih praktičnih naukov, ki bi jih lahko izkoristili tudi v prihodnje. Tudi zato smo to predlagali na tak način z neposrednim upravljanjem. Menimo namreč, da je to veliko manj moteče, veliko manj tvegano, če vključimo ta mehanizem v naše skupne, skupna pravila za upravljanje. Vprašati se moramo, ali je, kdo je odgovoren, ali je to revizijski organ, upravljavski organ oziroma organ upravljanja. Vsa ta vprašanja moramo še preučiti, če naj bi to ohranili v okviru deljenega ali skupnega upravljanja. Nič ne preprečuje uveljavljanja tega v okviru kohezijske politike, naprimer v okviru tehnične pomoči. To je že zdaj deloma v okviru neposrednega upravljanja. Del pa se posredno upravlja, pač posredno upravlja komisija. če je to v kohezijski ovojnici, ne pomeni nujno, da bo to potem predmet deljenega upravljanja. Pravila mora biti jasna, pregledna in zato smo predlagali upravljanje preko neposrednega upravljanja. Ne vem, če drži, da bi lahko vzeli denar samo samo denar, ki je namenjen za leto 2019 in bi ga potem lahko prenašali na okrog. Kako mi gledamo na to? Države članice bi nam morale nakazati v kontekstu evropskega semestra in sicer verjetno v okviru nacionalnih reformnih načrtov za leto 2019, ki jih je treba predložiti v roku enega leta. In takrat bi lahko država članica nakazala komisiji, da želi izkoristiti to možnost. In takrat eh, je to stvar pogajanj in določanja ciljev. Na koncu pa bi videli, kaj bi država članica, ki o tem odloča, katere programske vire bi prispevala k tovrstnim programom zavezam. Na ta način bi verjetno pokrili večino polovice, prve polovice leta 2019. Obdobje izvajanja bi zajelo samo tri leta. Vemo, da strukturne reforme običajno vzamejo več časa za izvajanje. Tako da gre predvsem za izpolnjevanje določenih ciljev, ne pa tudi za ocenevanje vplivov reforme. To gre preko obsega tega reformnega pilotnega projekta. In ne nazadnje, vsaj ena država članica, in sicer Portugalska, je že nakazala komisiji, da bi rada izkoristila to možnost, če bodo se, so zakonodajalci se strinjali s tem, da upoštevajo predlog komisije in sprejmejo ta predlog komisije. Toliko za enkrat in za se ne odgovorim na kakršnokoli vprašanje. Hvala lepa, zdaj pa gospa Genorija. Želite besedo? No, okay. All right. All right, we'll continue now with the normal procedure. Zdaj pa poročevalka. Tomašič. Gospa Tomašič? Ja, EKRN eh, podpira tega predloga. Imamo nekaj pomislekov glede tega predloga komisije. Želimo poudariti, da bi uvedba sprememb zdaj v sedanji proračunski perspektivi izjemno zmotila spremljanje in delovanje kohezijske politike in zmanjšala učinke kohezijske politike, glede na to, da bi lahko ukrepe preusmerili. Odločitev, da vse rezerve za uspešnost deloma ali v celoti preusmerimo, se zdi prezgodnja in ustvarja tveganje, da ta mehanizem ne bo realno preizkušen v sedanji finančni perspektivi, kar je nasprotno kot motivacija za tiste, ki ne bi dosegali cilje. Rezerva za uspešnost je orodje, ki pomaga pri izvajanju določenih ciljev. Ja, yeah, Gospod van Miltebuh. Ja, hvala predsedujoča. Mislim, da je naše mnenje tukaj podobno drugim skupinam in govorimo o nečem, kar nam je enako pomembno. Gre za strukturne reforme. Pomembno je, da vzpostavimo pogoje za trdno investicijsko okolje. Na splošno seveda pozdravljam za miso za tem predlogom, ampak seveda imam tudi veliko vprašanj. Stališče naše skupine bo verjetno odvisno od pojasnil, ki jih bo podala komisija. Naprimer, Če preučim ta predlog, vidim sedaj novi člen 23, ki pravi, da bo komisija sprejela odločitev z izvedbenim aktom, ki bo uh, določil, katere reformne zaveze mora država članica izpolniti in tudi kakšen bo znesek iz rezerve za uspešnost, ki bo to podporil. Na podlagi katerih meril boste to storili? Ali ne bomo potem čez nekaj let soočeni z državami, z računskim sodiščem, ker za to ne bodo obstajali jasni kriteriji za dodelitev zneska? Kajti v istem členu potem piše, da tukaj ne gre za financiranje, ki je povezano s strošnjami stroški. Tako da mislim, da mu tukaj dejansko potrebujemo razjasnitve. Naprimer, omenili ste primer Portugalske. Kaj žele, dejansko bi želeli financirati? A in ali bo to temeljilo na nekih merilih, ki jih poznajo vsi? Ali vsi vedo, kakšni bodo eh, mejniki in kako bojo zračunali zneski povezani z mejniki, še zlasti, če govorimo o izvedbenem obdobju krajšem od treh let? Torej, zelo pomembno je, da se določijo pravi pogoji, če bomo tukaj začeli uh, pričakovati in pr predvidevati novo orodje za izvajanje reform. Kajti, če nam to potem ne bo uspelo, potem bo po letu 2020 res še težje pri pripraviti uspešne reforme, kot je ta. Pa še eno vprašanje. Rezerva za uspešnost naj bi veljala za spodbudo. Nobena država članica ne bo rekla, ok, če tega ne moremo uporabiti za prednostne naloge, pač ne bomo izboljšali naše uspešnosti, kajti čez eno leto pa bomo morda želeli izkoristiti del rezerve za uspešnost za nekaj drugega. Tako da tudi tu si želim nekaj pojasnil, kajti rezervo za uspešnost moramo uporabiti kot spodbudo za doseganje ciljev. Seveda bi imel še veliko več vprašanj, ki jih bom eh, prihranil za javno predstavitev. Zahvaljujem se seveda koordinatorjema, ampak mislim, da je njun pristop razumen in naše stanje stališče, stališče skupine ALDE bo vsekakor odvisno od vseh pojasnil, ki jih bomo prejeli. Hvala. Hvala lepa. Pa še zeleni? Ne. Gospoda Mato, izvolite. Hvala lepa. Po petih mesecih torej končno lahko preučujemo predlog komisije. Pa to ne vključuje le preproste spremembe določb. Ta predlog jasno začrtuje smer, po kateri bi želela stopati komisija in kako bi želela usmeriti kohezijsko politiko. In upam, da bo Evropski parlament trdno stal za svojim stališčem, kaj ti predlog komisije predvideva, da bi se rezerva za uspešnost uporabila tudi za podporo izvajanju reform na nacionalni ravni. Govorimo o 21 milijardah evrov in to vključuje pet strukturnih skladov. V primeru Italije naj povem, da je eh, Italija druga država upravičenka za eh, Polsko, kjer bi učinek znasel 2,5 milijarde evrov sredstev, ki se zagotavljajo iz teh skladov in iz proračuna za leto 2014. Evropski sklad za razvoj podrželja bi prav tako bil prizadet. Komisija pa to pravzaprav neke vrste predstavlja kot pilotno fazo, kot neko pomožno orodje za izvajanje reform. Um, potem pa bi to postalo neka trdna določba po kasnejšem večletnem finančnem okviru, ne da bi se sploh povedalo, odkot naj bi prišla sredstva. Komisija ustraja, da je to nekaj prostovoljnega, o čemer bodo odločale države članice. Vemo pa, da se o strukturnih skladih skladih dogovarja pod narekovaji z Evropsko komisijo v okviru Evropskega semestra. Torej to temelji na koordinaciji ekonomskih politik v državah članicah. Samo pogledajte si uh, paket oziroma svežen o, o poglabljanju evrskega območja in o usklajevanju tega uh, struktura tega cikla. Trg dela, pokojnine, izobraževalni sistem, pravosodje, vse to so področja, ki pridajo pod upoštev. Seveda se strinjamo z reformami, ki jih moramo izvesti za boj proti goljufijam na področju davkov, ampak ne, nismo pa proti temu, da bi se izvajane reforme na področju. Um, socialnega sistema. Ne razumemo, zakaj bi to morali financirati s kohezijskimi sredstvi. To bo pomenilo manj sredstev za regi. Hkrati pa se niti slučajno ne strinjamo s tem, da bo to dobro za kohezijsko politiko. Pravzaprav bo to krofuta za kohezijsko politiko ta rezerva bi se ne uporabljala za nujne razmere in Bogu hvala, da imamo kohezijsko politiko za nujne razmere, vendar pa bi se naj to uporabljalo tudi sedaj za tiste reforme, ki pravzaprav nasprotujejo oziroma ovirajo kohezijsko politiko. Samo izpostaviti želimo nevarnosti, ki iz tega izhajajo. Sredstva iz strukturnih skladov, se lahko prilagodijo ref, uh, strukturnim reformam. Skratka, ogromno pomislekov imamo, preučili bomo predloge sprememb in bomo končno mnenje podali, ko bomo videli končni osnutek poročevalke. Hvala lepa. Eh, to so bili koordinatorji v imenu političnih skupin. Sedaj imamo še dva člana odbora regij, ki bi želela besedo, potem pa bom dala še besedo predstavljati predstavnikom e- Evropskega in socialnega odbora, ki bodo predstavili mnenje odbora na to temo. Gospod Novakov, najprej besedo vam. Hvala. I'm not expert on communication, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Nisem strokovnjak za odnose z javnosti in za komunikacijo, ampak oba poročevalca potrebujeta več informacij in potrebujeta več infuta, da bi lahko sploh sprejela odločitev. Morda bi, bila tukaj, bi bilo treba izboljšati tukaj komunikacijo med parlamentom in komisijo. Že od vsega začetka SRSP imam občutek nalagodja. Začeli smo s proračunom višini 140 milijonov evrov in številnimi kolegi smo imeli precej eh, sumov glede tega, kako bomo z petimi milijoni na posamezno državo članico lahko uspeli izvesti eh, strukturne reforme. Potem smo povečali proračun in sedaj imamo ta predlog, ki velja leto, leto popol. pol. Tako da nočem ocenjevati, ali je ta predlog dober ali slab, čakal bi na sodbo soporočevalcev, ampak stvar je taka, če je tako, kakšen bo potem končni namen in naslednji korak. Morda se lahko zgodi celo, da bomo pri tem dogovoru vse, vsi zadovoljni, ampak ta V zadnjih nekaj mesecih me vse čas sprašujejo, kaj se bo zgodilo z rezervo za uspešnost, zakaj jo odpravljate. In ne morem se nekaj izpraševati, kdo to ljudem pripoveduje. Zadnji, zadnji ukrep pri CPR je bil, da smo ustvarili določeno negotovost med upravičenci. Vsaka dva meseca spreminjamo način, kako pristopamo k delovanju skladov z eh, uredbo o skupnih določbah, kar zadeva rezervo za uspešnost, za orodji, za izvajanje reform. Mislim, da moramo poenostaviti naše delovanje. Eh, manj potez, kakršna je bila zadnja, potrebujemo in okrepiti moramo zaupanje med ustanovami. Mislim, da je to v interesu tako parlamenta kot komisije, pa seveda tudi upravičencev. Kajti sicer bomo morali vsak teden uh, občinam in županom in upravičencev in tudi MSP-jem razlagati, da, da pravil v resnici ne spreminjamo vsake tri mesece. Hvala. Hvala, gospa Maletič, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da je zelo pomembno, da dobimo odgovor na vprašanje, kaj skušamo doseči. Kajti ja, če bomo tukaj uporabili rezervo za uspešnost, zato da se poveča tehnična pomoč, ki že obstaja znotraj kohezijske politike, in če bomo dejansko financirali reforme v javnem sektorju z novimi uh, veščinami, eh, pametno specializacijo, boljšo pripravo držav članic za bolj prihodno kohezijsko politiko, potem je to nekaj, kar lahko sprejmemo. Še zlasti glede na to, da je to nekaj izbirnega za države članice. Ampak, kot ste povedali v predstavitvi komisije, eh, pravite, da želite to povezati z programom nacionalnih reform. Potem pa se tu meni zbudijo dvomi, kajti če bo tukaj spostavljena povezava z programom, nacionalnim programom reform, potem je to nekaj, kar lahko označimo kot nov SRSP, o katerem smo danes že govorili. Torej, zakaj potem uh, oblikujemo SRSP znotraj kohezijske politike in zakaj oblikujemo rezervo za uspešnost znotraj kohezijske politike? Mislim, da to ni dober pristop. Celo sami ste rekli, da ni dobro, da se o tem upravlja skupaj, v skupnem upravljanju zaradi dvomov o izvajanju in da bi tukaj morali se odločiti za neposredno upravljanje. Torej je stvar povsem enaka kot pri SRSP, torej pri eh, podpori za strukturne reforme. O tem torej je vredno dodatno razmisliti. In prav, Res je, da sedaj omogočamo prožnost državam članicam. Države članice bodo lahko hitre, prožne in bodo lahko same izbirale uh, sredstva, ki jih želijo porabiti za strukturne reforme. In države članice prihajajo potem k komisiji in naprimer želijo uh, porabiti sredstva za projekte na področju kulturne dediščine. Jaz imam konkreten primer, kajti na Hrvaškem smo porabili vsa sredstva, ki so namenjena te prednostni nalogi in nismo mogli preusmeriti sredstev na preprost način v to prednostno nalogo, če tudi so sredstva dobro uporabljena in je, obstaja več potrebe po tem sredstvu. Torej, te prožnosti trenutno ni. Uh, Če pa bodo države članice prisiljene uporabiti sredstva za to, kar si želi doseči Evropska komisija, potem prožnost ne bo nič večja. Res moramo razmisliti, kaj skušamo doseči z nacionalnimi ovojnicami znotraj kohezijske politike. Hvala. Hvala, nihče uh, drug od članov se ni želel javiti. Gospod Palmieri, sedaj lahko predstavite vi mnenje Evropskega ekonomskega in socialnega odbora glede tega dosjeja. Eh, eh, Hvala lepa. Na eno. Najpomembnejših vprašanj je, ali bomo imeli instrument, ki bo koristil pospeševanju izvajanja zavez, ki so jih dale države članice v okviru evropskega semestra. Ampak eh, želeli smo izpostaviti v našem mnenju pomen tega, da imamo jasno opredelitev zamisli strukturne reforme. Želeli smo opozoriti na to, da morda obstajajo reforme, ki bi lahko privedle do višjih javnih izdatkov in to v kratkem časovnem roku. V dolgoročnem obdobju pa bi to vrstne reforme kljub temu lahko bilo pozitivno. Torej mora Evropska komisija res tesno sodelovati z državami članicami, da bi dosegli več integracije in konvergence v Evropski uniji. Zato naš odbor podpira ta predlog, da se upelje mehanizem, ki bo pomenil določeno spodbudo in omogočil ustrezno financiranje v okviru VFO. Vendar pa bi si naš odbor želel, da bi ta predlog za financiranje pilotne faze z rezervo za uspešnost bil povezan z dejstvom, da bo to dejansko privedlo do manjših gospodarskih in ekonomskih neenakosti. Zato bi želeli, da se napredek trajno spremlja in to v okviru evropskega semestra. V tem kontekstu znova poudarjamo pomen načela partnerstva in tudi vključevanja uh, ekonomskih in socialnih partnerjev ter civilne družbe. Pomembno je doseči to vključenost na vseh ravneh. To pomeni tako za spremljanje, za upravljanje, za stratoško ocenjevanje in izvajanje. Torej, rad bi se vam zahvalil za pozornost in vsekakor smo vam na voljo za vse nadaljne razprave tudi uh, v dvostranskih pogovorjih. Upam, da, bo to, da je to prva od mnogih prihodnjih priložnosti, s katerimi vzpostavljamo redno izmenjavo mnen med tem odborom in uh, odborom za regionalne zadeve in ekosokom. Gospod Preska, bi se želeli odzvati na nekatera vprašanja? Vsekakor in najlepša hvala za nekatera res uh, pomembna vprašanja in aktualna vprašanja. Vrnil bi se na tri točke. Zakaj nismo bolj eksplicitni in izrecni? Zakaj že vnaprej ne opredeljujemo, kateri so kriteriji, na podlagi katerih bomo ocenjevali reforme itd.? Uh, tako bodo določene številčne, uh, številčne cilji in tako naprej. Kajti dejansko se lahko ustvarja vtis, da tukaj želi komisija za se uh, si prisvojiti nek vpliv. Res pa je, da ne vemo, kakšne reforme in kakšne ukrepe bodo države članice predlagale. Naprimer, prej sem omenil primer Portugalske. Čeprav razumem, so portugalski organi želeli izboljšati izboljšati torej sistem poklicnega eh, izobraževanja in usposabljanja, želijo izboljšati dostop zlasti za mlade, če se ne motim, torej tukaj gre za konkretno temo. Seveda pa bi bile lahko reforme na področju poklicnega, poslovnega okolja, trga dela itd. Torej ogromno je področji, kjer so reforme potrebne potrebne in seveda je potem zelo težko vnaprej povedati, kako bomo te reforme ocenjevali, kajti zelo odvisno je od posameznega področja in od ukrepa, ki bi ga želela izpeljati država članica. Ampak, kot rečeno, to je povsem v rokah držav članic. Komisija ne bo odredila nekega zneska ali pa načina, kako je treba določiti menike. To, kar pričakujemo, je, da bo država članica sama predstavila predlog in navedla, to so ukrepi, ki bi jih želeli izpeljati in želeli bi izkoristiti to spodbudo v ta namen. To so mejniki, to so um, številčni cili in to so zneske. In potem se bodo seveda uh, države članice s komisijo o tem pogovarjale, vendar pa to ne bo nek postopek, ki bi ga izvajala komisija od zgore na vzdolj. Prav obratno. In naj izpostavim še enkrat, da nobena država članica tega ne more storiti, ne da bi uh, se o tem dogovorila z regijami in da bi regije to podprle. Če vzamem uh, državo, ki jo najbolje poznam, Nemčijo, če želite izzeti nek program, uh, nek sredstva iz programa Bavarske ali Saške, potem se morajo seveda s tem strinjati tudi oblasti v tej regiji. Ni možno, da bi Berlin kar tako rekel, ja, vzeli bomo neka sredstva in jih preusmerili merili v to orodje. To mora biti povsem jasno. Drugo vprašanje. Zakaj nismo izkoristili že obstoječih uh, instrumentov in sredstev kohezijske politike za spodbujanje reform? Uh, Preprosto zato, ker se kohezijska politika osredotoča zgolj na naložbe. Številne reforme seveda potrebujajo naložbe kot spremljajoče ukrepe. Tukaj pomislite na reformo trga dela, kjer morate preusposobiti uh, ljudi ali pa. Uh, ponuditi določene programe znotraj agencije za zaposlovanje. Ampak, če imate pa bolj administrativne reforme, pa je neki reformi težje prilepiti listek s ceno, kajti lahko, da bo šlo zgolj za nek zakonodajni akt. Koliko bi to stalo? Mislim, da tega ne more oceniti nihče. Zato je naš pristop k temu pilotu ta, da pravimo, da bomo uporabili novo določbo, ki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 predsedujoča zelo dobro pozna ta pogoja, gre namreč za plačila po določenih pogojih. Torej ne gre za stroške, ne gre za povračanje, za povrnitev nekih računov, ne, gre za določitev nekega cilja in če je cilj izpolnjen, potem se bodo zagotovila sredstva, zagotovil denar. In to je edino, kar bomo preučevali. Tukaj ne bomo gledali računov. Gre za nekaj povsem drugačnega kot pa uh, ko govorimo o kohezijski politiki, ki dejansko temelji na stroških, poenostavljenih stroških ali resničnih stroških, skratka celoti so potem projekti povezani z stroški in povrnitvijo stroškov. In kot zadnje, zakaj želimo to povezati z nacionalnimi reformnimi načrti? Iz dveh razlogov. Kot prvo, evropski semester je okvir v katerem se odloča o strukturnih reformah. Torej je edino smiselno to, da se uporabi že obstoječi okvir, ne le za predlaganje reform strani države članice, temveč tudi za spremljanje izvajanja strani komisije, kajti seveda bi domnevali, da bi v poročilih o državi, ki jih zelo dobro poznate in ki jih Evropska komisija vsako leto pripravlja, bil potem oddelek, v katerem bi komisija napisala, da pri tej in tej zavezi je bil dejansko dosežen ta in ta napredek. Torej, v tem delu bi potem bil opisan napredek. Mislimo, da ni neočinkovito, nesmiselno, da bi vzpostavljali ločeni sistem, če že imamo neke postopke, eh, ki se uporabljajo za tovajo spremljanja in evalvacije. Mislim, da je to preprost razlog, zakaj smo menili, da je to najboljši pristop. In tu se bom ustavil. Hvala. Hvala, gospod Krel, gospod eh, Van Nistelrooy. Pravzaprav me to v resnici ne pre, pre, prepriča, verjetno to nikogar ne čudi. Kaj ti? Gospod Breska, zelo dobro se spomnite, da par, ta parlament ni podpiral rezerve za uspešnost, kajti tu sploh ne gre za rezervo za uspešnost, kajti cilji so tako nizki, da smo se vsi strinjali pred sedmimi leti, da bo vsaki državi članici uspelo doseči te cilje. In to dobro veste. Cilje ste sooblikovali z nami in ne morem razumeti, zakaj potem zdaj, kar naenkrat eh, naj sklepamo, da bomo sredstva uh, ki so namenjene kohezijski politiki, porabljali za nekaj povsem drugega. Seveda so te stvari pomembne. Jaz tudi eh, podpiram strukturne reforme, ampak to ni nekaj, kar zadeva kohezijsko politiko. Jaz moram zaščititi kohezijsko politiko in regije, ki imajo določene zamisle in projekte, s katerimi želijo izenačiti raz, eh, eh, razlike v regiji. In to je cilj, ki je zapisan tudi v pogodbi. Sedaj pa imamo tukaj kar naenkrat komisijo, ki potrka na naša vrata, vrata in reče, ja, vzeli vam bomo 21 milijard. Seveda na prostovoljni ravni, ampak zelo preprosto vam bom povedala, jasno povedala, da pri zvezdnih državah v Nemčiji ne boste dobili podpore za to, kajti zelo previdno sem jih potipala, kaj menijo in pravzaprav jim stvar ni nič pogodu. Seveda pa imamo še neke druge instrumente. Seveda pa tudi v Nemčiji potrebujemo določene reforme. Ni tako, da se tam ne dogaja nič, vendar se tam potem uporabljajo drugi instrumenti. Če bi potem imeli nek predlog, da bi želeli uporabiti neizkoriščena sredstva iz rezerve za uspešnost, torej da bi želeli predlagati, da bi se potem ta sredstva uporabila v drugi regiji za doseganje kohezijskih ciljev ali pa da bi res dobro regijo še dodatno želeli predlagati, podpreti z to rezervo, potem mi ne bi bilo treba sedeti tukaj in se z vami prepirati. Da vam pa kar tako vzame ta, sre, ta sredstva in želite z njimi organizirati nekam drugega, potem mislim, da vaši odgovori še niso bili zadostni. Res si želim imeti to javno predstavitev in kot, drugem, kot drugo ne vem, ali je v tem trenutku to res pravi korak. Hvala, gospod Van Nistelrooy. Ja, hvala. Pravzaprav ni ostalo več veliko dodati. Oziroma ne, pravzaprav ni več ostalo veliko od predloga. Kaj ti? Le še eno vprašanje je, ali želi parlament spremeniti uh, uredbo v skupnih določbah in če ne, komisija sicer lahko odpravlja, predlog umakne. In to ne pomeni, da je ta predlog eh, izgubljen, temveč bo lahko vključen v predloge, ki bodo predstavljeni junija. Torej, s tem se nič ne izgubi. To bi bilo samo pametno in za pametne ni kazni. Če pa odločitev komisije ne bo pametna, bo pač sledila, uh, ja, sledila javna predstavitev. Najlepša hvala za to razpravo. Običajno bi rekla, da bo naš naslednji korak to, da bomo se pogovarjali o osnutku poročila glede zakonodajnega predloga. Ampak danes so poročevalca in vsi poročevalci v senci prosijo za več informacij. Zahtevajo več informacij potrditev in predložili so tudi vprašanja, na katerih odgovorov še nismo slišali. Gospodu Bresku se zelo zahvaljujem za njegov poskus, da bi odgovoril na naše vprašanja. Trudili ste se, ampak videti je, da javnost še ni zadovoljna tako da ne bom tukaj končala razprave z obljubo o osnutku poročila. Zaključila bom tako, da bom obljubila, da bomo danes med sestankom koordinatorjev razpravljali o možnosti, da bi na to temo organizirali javno predstavitev. Kajti, če imamo toliko vprašanj, dejansko potrebujemo več odgovorov. Tako da predlagam, da s tem raz zaključimo razpravo na to temo za danes in da potem nadaljujemo. Um, s pogovori v okviru koordinatorjev. To je bila za danes zadnja točka na dnevnem redu. Ali lahko nadaljujemo sestanku koordinatorjev? Da, krasno. Torej, tisti, ki ne boste sodelovali pri sestanku koordinatorjev, prosim, da zapustite dvorano. Hvala.